Good afternoon, colleagues. We're going to begin our agenda. Kolegi in kolegice, začeli bomo z dnevnim redom. Najprej bomo potrdili dnevni red. Če ima kdo kaj proti, mora to povedati sedaj. V nasprotnem primeru je dnevni red spred. Imamo več sporočil predsednika, kolegi in kolegice. Prebrati jih moram. Če tega ne naredim, potem ne bomo imeli teh elementov v zapisniku tako da vas eh, prosim za nekaj razumevanja. Najprej prvo sporočilo. Nažalost vas moram obvestiti o tem, da je preminil eden od naših evropskih poslancev, Philip Bradburn iz Združnega kraljestva. Gospod Bradburn je umrl pred nekaj časa, to smo povedali tudi na plenarnem zasedanju, ampak tudi v tem trenutku bi na sestanku odbora radi izrazili svojo žalost ob eh, njegovi izgubi. Gospod Bradburn je delal v tem odboru, je kolega uh, gospoda Kirkhopa, stra, uh, član njegove skupine, bil je član skupine LS in član skupine EKR. Bil je tudi predsednik delegacije za odnose s Kanado. Bil je tudi podpredsednik odbora Libe in sicer od 1. februarja 2007 do 13. julija 2009. Bil je zelo sposoben kolega, kot sem dejal, je bil predvsem kolega gospoda Krhova. Sedaj pa jezikovni profil. Tolmačenja v daščino, latviščino in hrvaščino na žalost danes ni. Sedaj pa še priporočila koordinatorjev v skladu s členom 205, imenovanje predstavnika odbora Libe za UNCRPD. Koordinatorji predlagajo, da imenujemo gospo Helgo Stevens iz EKR kot predstavnico odbora Libe za um, delovno skupino Evropskega parlamenta, ki se ukvarja s konvencijo o pravicah invalidov predlagamo tudi, da oblikujemo pismo za predsednika Šulca in gospoda Kvesta v zvezi eh, s škandalom Belgakom. Koordinatori predlagajo tudi eh, izredno sejo v Strasburu 9. marca, zato da bomo sprejeli več pomembnih poročil. Kontaktna skupina za kazensko Eh, pravo, to je še ena točka, in pa še predlogi resolucij. Imamo več tem, ki ne zahtevajo dodatne obravnave, naprimer nadzor eh, džihadistične propagande na internetu, na to razvoj evropskega eh, iskalnega stroja, na to spremljanje preventiva in koordinacija ukrepov v državah članicah v zvezi z bojem proti terorizmu na to eh, teroristični napad v Parizu in eh, krepitev nadzora v Evropi, vzpostavitev evropskega seznama eh, tistih, ki ne smejo leteti, boj proti terorizmu, nadzor strani, ki jih upravljajo teroristi in pa še vzpostavitev Evropske agencije o sprejemu otrok v EU sprejemamo tudi zapisnike sej 24. in 25. septembra, 16. 20. in 21. oktobra ter 10. in 11. novembra. Če nima nihče nič proti, potem bodo ti zapisniki sprejeti. Sedaj pa se lahko lotimo glasovanja. Imate vsi glasovalne kartice? Upam, da. Okay, colleagues, we have the vote on the proposal. Glasovali bomo o predlogu uredbe parlamenta in sveta o vzpostavitvi agencije za usposabljanje na področju organov pregona, to je CEPOL, poročevalka je gospa Kinga Gal. Glasujemo z rokami, končno glasovanje pa bo potekalo elektronsko. Najprej kompromisni predlog 1. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis dve. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis tri. Se upravičujem. Predlog spremembe 29. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis tri. Kdo je za? Kdo je proti? vzdržani, spred. Pre, predlog spremembe 36, drugi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, spred. Predlog spremembe 38. Sedaj bomo glasovali o predlogu spremembe 43. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen. Preverili bomo. Preverjamo torej predlog spremembe 43. Glasujemo. Konec glasovanja. 32 za, 19 proti, spred. Predlog sprejem je 8, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, spred. Predlog sprejem je 9, proti, vzdržani, spred. 10, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 49, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Predlog spremembe 11, se pravi, čujem 50, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Predlog spremembe 12, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 55, kdo je za, proti, vzdržani, spred vzdržani, zavrnjen. 56, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 13, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da bo treba preveriti. Preverili bomo predlog srednje 13. Glasujemo, prosim. The vote is closed. Konec glasovanja. 24 za, 27 proti zavrnjenje. 57 kdo je za, proti, vzdržani, spred. 58 kdo je za, proti, vzdržani, spred. 59 kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet 60, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 60, kdo je za, se upravičujem, 61, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet 62, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet 63, kdo je za, proti, proti, vzdržani, zavrnil. 64 glas za, proti, vzdržani, sprejet. 65 glas za, proti, vzdržani, zavrnjen. 66 glas za, proti, vzdržani, sprejet. 67 glas za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. Sledi predlog sprejembe 69 in pa 72 ter 25. 69, 72 in 25 skupaj. Kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjeni. Predlog sprememb je 68 in budžet 3, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena sta. Želite preveriti? Prav, preverili bomo. Glasujemo. Konec glasovanja. Enajst za, devetintrideset proti, zavrnjen. Predlog se nam je 70, prvi del, kdo za? Proti? Vzdržani? Spred? Drugi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Budget 4, kdo je za? Ne, brez predmetenja. 71, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Preglasujem je 15. Kdo je za? Se pravi, čujem. 14. Najprej 14. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. 15. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. 16. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. 17. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 18. Prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. Drugi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti? vzdržani sprejet, 19 kdo je za, proti, vzdržani zavrnjen, 2 kdo je za, proti, vzdržani zavrnjen. Se upravičujem, sprejet. Kolegi in kolegice, vem, da ste utrujeni, ampak prosim vas, da dvigate roke. Predlog spremembe 20. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. 21. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjen. 22. Eh, Kdo je za? Proti? Vzdržani spred. 24. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjen. 23. Kdo je za? Proti? Vzdržani spred. Budget 1. Kdo je za? Proti? vzdržani, spred. Tri, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Bađe dve, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Sedaj pa končno glasovanje elektronsko. Glasujemo. The vote on the text is modified. Glasujemo o besedilu z izglasovanimi spremembami. Konec glasovanja. 43 glasov za, 4 proti. Besedilo je sprejeto. Sedaj pa glasovanje o mandatu za pogajanja s svetom. Glasujemo. Čakamo še gospod Benovo. Kolegica je za to. Uh, nadaljujemo z glasovanjem. Nikogar ne prejudiciram. Popolnoma pravičen sem. Glasovala je prav konec glasovanja. 42 glasov za, 2 proti, 3 ste se vzdržali glasovanja. Tudi mandat je tako sprejet. Čestitke, gospa Gal. Izvolite besedo. En stavek sem želela povedati. hvala poročevalcem v senci za dobro sodelovanje in za pozitivno ozračje. Hvala tudi sekretarijatu, ki je opravil odlično delo. Upam, da bomo tako tudi nadaljevali. Hvala, Kinga, in čestitke. Okay, thank you, colleagues. Um... Najlepša hvala, kolegi in kolegice. Če zapuščate sobo, prosim, da to naredite tiho, tako da bomo lahko nadaljevali z delom. Šesta točka nas čaka, pogoj za vstop in bivanje državljanov tretjih držav, ki si želijo raziskovanja, študijev so na. Uh, študentskih izmenjavah in tako naprej. Poročevalka je Cecilija Wikström. Gre za nadaljevanje dela na eh, direktivi, ki je bila sprejeta pred letom dni. Izvoli, Cecilija. Hvala, gospod predsednik. Z veseljem bom predstavila svoj pogled na to pomembno direktivo. glede na to, da je to nov mandat in da imam priložnost, da prvič predstavim svoj predlog, si bom vzela nekaj minut, če dovolite. Libe je mandat sprejel že novembra leta 2013. Ta mandat je bil potrjen februarja leta 2014 na plenarnem zasedanju z veliko večino. 578 glasov za, 93 proti in 6 vzdržanih glasov čakali smo sprejem stališča sveta. Svet je to naredil šele decembra lani, sedaj pa smo pripravljeni na pogajanja. Sama sem mandat tukaj v odboru Libe dobila 5. februarja. Imeli smo tudi sestanek poročevalcev v Senci. 3. februarja povabili smo svet, da predstavi svoj mandat. Tehnični sestanki so se začeli pri politični trialogu potekal 3. marca naslednji teden. Mislim, da moramo najprej ponovno pogledati na osnovni cilj, ki ga imamo, imamo eh, pri tej direktivi. Gre za promocijo Evrope. Evropa mora biti svetovni center za študije in raziskovalne dejavnosti. Želimo izboljšati dve direktivi, razširiti področje uporabe teh direktiv in poenostaviti izvajanje. Obstoječe direktive so stare približno deset let, pokriva raziskovalce, študente in v nekaterih primerjih tudi uh, učence, prostovoljce in uh, neplačane uh, asistente. Več vrzeli obstaja in nov pre, novi predlogi želijo te vrzeli odpraviti. Naprimer, pogoji za vstop in eh, bivanje v EU niso dovolj jasni in se razlikujejo med državami članicami. Dovoljenje za bivanje je lahko izdano za krajše obdobje, kot je obdobje trajanja raziskovalnega programa, kar lahko vodi k težavam, eh, k več birokracije in k dodatnim stroškom. Prosilci včasih ne vedo, kdaj naj pričakujejo končno odločitev in lahko se odločijo, da se bodo preselili v nek drug del sveta, ne pa v Evropo. Študenti imajo omejene možnosti za financiranje lastnega bivanja, ne morejo vedno dostopati do trga dela, tudi to je težava. Gibanje v druge države članice je lahko eh, oteženo ali pa onemogočeno, kar ima negativen učinek na prenos spretnosti in znanja med državami članicami. To je seveda zelo slabo za študente, ki sodelujejo v programih Erasmus Mundus v vsaj dveh državah. Težave imajo pri pridobivanju vizumov. Imamo eh, različne opcije tudi za eh, učence, prostovoljce in druge, ampak sistem ni posod enako, nim, enak nimamo skupnih pravil za to razmisliti moramo o teh stvarih v širšem kontekstu, na kljub gospodarski krizi in visokim stopnjam brezposelnosti v številnih državah članicah. Še vedno številna podjetja težko zapolnijo delovna mesta, ki zahtevajo uh, strokovno osebe. Naše prebivalstvo pa se stara. svet se spreminja in čim prej moramo z jasnimi in poenostavljenimi pravili izboljšati razmere. Povečati moramo atraktivnost Evropske unije. Študenti, akademiki in znanstveniki bodo privedli k rasti in k dodatnim delovnim mestom dolgoročno gledano. Zato moramo to temo jemati resno. Ravno zato je treba izpostaviti stališče Evropskega eh, parlamenta. Že od začetka smo podpirali predlog komisije, želimo, da se pokrijejo tudi prostovoljci, pripravniki in učenci. Če tem eh, državljanom tretjih držav ponudimo roko pomoči, če jih sprejmemo v dobri veri, potem bodo razmislili o tem, da se vrnejo v Evropsko unijo kot študenti, kot raziskovalci ali pa kot podjetniki v prihodnosti. Želimo tudi bolj harmonizirana pravila med državami članicami. Vzpostaviti moramo meddržavno mobilnost, imeti moramo časovne roke za obdelavo, prošen, omogočiti moramo lažji dostop do trga dela. Tem osebam moramo dati možnost, da tudi po koncu študija oziroma raziskovalne dejavnosti ostanejo v teh državah, če želijo. Ko smo oblikovali poročilo parlamenta, smo zelo dobro sodelovali z vsemi poročevalci v senci in tem bi se na tem mestu še enkrat zahvalila. Hvala za to, da ste pripomogli k dobremu rezultatu. Še nekaj v zvezi s stališčem Evropskega parlamenta. Možnost uh, za to, da ostanemo po koncu raziskovalne dejavnosti, bi morali Eh, podaljšati na 18 mesecev, ne zgolj na 12 mesecev. Omogočiti bi morali tudi združitve družin za družine raziskovalcev in to bi moralo veljati tudi za družinske člane študentov. Glede na to, da so lahko študenti danes malce starejši, ko končujejo svoje izobraževanje, možno je, da imajo družino. Možnost držav članic, da omakne avtorizacijo eh, za določena določene, določena področja bi morala biti prostovoljna. Države članice eh, morajo imeti možnost, da obravnavajo posamezne okoliščine, ko se odločijo za takšen umik eh, avtorizacije. Zmanjšati je treba rok odločitve na 30 dni iz eh, 60 dni, glede na to, da živimo v elektronskem svetu, ki je hitrejši. Razširiti moramo meddržavno mobilnost, pokriti tako prostovoljce, kot tudi eh, pripravnike, poleg študentov in raziskovalcev. Dovolite mi, da komentiram še mandat sveta, ki ga je ta končno pripravil. Več o tem čez nekaj minut. Mandat sveta vsebuje številne spremembe preloga komisije. Omejuje namreč področje uporabe, predideva zgolj skupna pravila za študente in raziskovalce. Pika učenci, prostovoljci in neplačani pripravniki še vedno spadajo pod prostovoljno schemo za države članice. En in še nekaj, kar je eh, grozno. Plačani eh, pripravniki in pa varuške oziroma oper so izključeni in to me skrbi. Ta zamejitev področja uporabe me skrbi, ker zmanjšuje vrednost celotnega predloga. Še nekaj bi rada izpostavila. Ko smo pripravljali, in eh, finalizirali poročilo, smo imeli 164 predlogov sprememb. In niti en sam se ni nanašal na področje uporabe. Tako jasno vidimo, da Evropski parlament v polni meri podpira predlog komisije, kar se tiče področja uporabe. Svet vzpostavlja ogromno upravno breme za prosilce. Podaljšuje časovne roke za odgovor na uh, prošnje, čemur bi se morali izogibati. V Evropi imamo konkurenčno prednost. Celotni Evropski uniji lahko zagotovimo dostop in zato bi morali biti pri uh, meddržavni mobilnosti pogumni in ambiciozni. Svet je sem unesel številne birokratske zahteve, kar zmanjšuje dodano vrednost sprejemanja zakonodaje na evropski ravni. In to obžalujem. Veselim pa se seveda eh, dodatnih pojasnil strani sveta in pa komentarjev kolegic in kolegov. Seveda, se veselim tudi konstruktivnega sodelovanja. Veseli me, da bomo končno, končno začeli s pogajanji. Komaj čakam na ta pogajanja. Hvala, veselim se vaših komentarjev. Najlepša hvala, Cecilija. 3. marca se bo začel trialog. Veseli nas, da v času latvijskega predsedstva začenjamo ta pogajanja. Najprej bomo besedo predali poročevalcem v senci, na to pa predsedstvo. Ampak dobro je, da smo začeli na tem delati. Migracijski dosjeji so tisti, kjer je največ težav, največ preprek in razlogi za to so seveda jasni. Tudi sam sem optimističen, veseli me, da končno začenjamo z delom. Koraca Bild, poročevalka v senci. Izvoli. Uh, Hvala. Tudi sama sem vesela, da začenjamo s trialogi. Hvala tudi za dober sestanek poročevalcev v senci. Podpiram stališče poročevalke. Gre za globalni boj za talent. Evropa mora biti konkurenčnejša. Naše gospodarstvo temelji na znanju, potrebujemo usposobljene ljudi. Gre za nadgradnjo in izboljšavo obstoječih direktiv. Če ne bomo spremenili obstoječih direktiv, kar je očitno namen sveta, potem se sprašujem, kaj bomo s tem sploh dosegli. Uskladiti moramo vstop v Evropo, ne v eno državo članico. Odpraviti moramo uh, fragmentacijo in poenostaviti pravila. U e LS smo razočarani nad omejitvijo kategorij. Sedaj pokrivamo zgolj študente in raziskovalce. Zanima nas, zakaj nismo vključili vsaj pripravnikov. Še ena pomembna tema so časovni roki za obravnavo eh, prošen. 90 dni je predolgo v tem digitalnem svetu. In dobro bi bilo, da bi svet razmislil o zmanjšanju tega časovnega roka, morda ne na 30 dni, ki jih zahteva parlament, ampak vsaj eh, manj kot 90 dni. V šestih mesecih težko najdeš eh, službo ali pa začneš z lasnim podjetjem. Naš predlog je 18 mesecev, ampak brez doma lahko najdemo nek kompromis. Tudi mobilnost znotraj Evropske unije je izjemno pomembna tema in veseli me, da je svet to sprejel za študente in raziskovalce. Ampak potrebujemo več prožnosti, več fleksibilnosti. Svet zahteva dodatne pogoje, čež da morajo študenti ponovno vložiti, ponovno vložiti eh, prošnje. Laže, kot bo to narediti, boljše bo. In na to še dostop do trga dela za študente tekom njihovega študija. Ne bom se spuščala v razpravo o tem, če lahko delajo 10 ali pa 20 ur, ne gre za to. Mi smo želeli spoštovati načelo uh, trga dela kot nacionalne pristojnosti. Vseeno pa morajo imeti študenti in raziskovalci možnost, da opravljajo delo med tem, ko študirajo oziroma se ukvarjajo s svojo raziskovalno dejavnostjo. Povečati moramo privlačnost Evrope in prepričana sem, da bomo prišli do kompromisov. Predlog sveta trenutno preprosto ni dovolj dober. Takšnega predloga ne bomo podprli. Hvala. Um, Hvala. E, Tanje ni, ona je poročevalka v senci e, strani socialistov, morda bi spregovoril kdo drug. E, ne vem mogoče bi zdaj spregovoril Timoti. Uh, e, ni pa potrebno, kaj ti uh, zdaj so na vrsti poročevalci v senci. Lahko pa v imenu EKR poviš par besed. Hvala. Uh, na kratko bom nekaj povedal, kaj ti to je pomembna tema. Namen tega ukrepa je nekaj, do česar smo vsi pozitivno naravnani. In zelo pomembno je vsekakor pritegniti ljudi iz celega sveta, da bodo prihajali v Evropo, si tukaj pridobili dodatna znanja, dodatno izobrazbo tukaj pri nas v evropskih državah. Meni se zdi eh, pomembno in to je poročevalka storila, eh, torej jasno povedati, da še vedno prihaja do izkoriščanja Mm, to se dogaja predvsem eh, na določenih eh, področjih, eh, kjer do takega izkoriščanja lahko pride. Tega se sam dobro zavedam. Imam pa problem z samo strukturo predloga. Pogosto se nacionalne države članice same odločajo o tem, kako Eh, narediti eh, visokošolski sektor bolj privlačen za tuje študente, eh, potem odločajo se o prilagoditvah politik priseljevanja v zvezi s tem in določajo tudi kriterije za vstop na fakultete. Mm, s tem je povezano tudi vprašanje subsidijarnosti. Vsi se strinjamo, da lahko pride do izkoriščanja teh uh, mladih ljudi in mislim, da bi se s tem vprašanjem morali ukvarjati predvsem na nacionalnih ravneh. Uh, lažje je to urediti na nacionalni ravni kot na evropski ravni, kajti med državami obstajajo bistvene razlike. Sploh nismo proti temu, da mladi prihajajo v Evropsko unijo, tudi nismo proti zaščiti, ki je nujno potrebna. Uh, ampak sprašujem se, ali bi tak instrument morali uporabiti za namen, uh, uh, za kakršnega eh, se zdaj namerava. Večina poročevalcev v senci ni tukaj. Uh, večina ni tukaj, torej bi rad vprašal, če želi spregovoriti kdo drug, uh, ostali člani in članice tega odbora. Če pa ne, pa bom besedo predal kar predsedstvu. Želi predsedstvo povedati par besed na to temo? Spoštovani člani in članice parlamenta, dragi kolegi, hvala za priložnost, da sodelujem na srečanju tega odbora. Predstavila bi mandat sveta za ta pogajanja. Svet je svoje stališče oblikoval eh, na podlagi eh, razmisleka o trenutni politični in gospodarski situaciji morali bi si prizadevati predvsem za transfer znanja in uh, usposobljenosti. Uh, moramo si prizadevati za pritegnitev talentov in za ukrepitev evropske konkurenčnosti. In eh, svet je zato sprejel odločitev za, uh, torej, za to, da se v obseg uh, uporabe te direktive uh, vključita dve kategoriji, to so raziskovalci in študenti. In eh, v svetu menimo, da eh, ta direktiva zadeva predvsem njih. Eh, predvsem smo se ukvarjali s pogoji vstopa za raziskovalce. Želimo, da bi ti postali manj birokratski in da bi omogočili prihod kar največ raziskovalcev. Mi, smo izhajali iz direktive o IKT. Eh, prizadevamo si za eh, pritegnitev študentov in raziskovalcev za krajši čas. Za študente pa smo to prilagodili tudi trajanju semestra. Eh, poleg tega smo reševali tudi vprašanje družin raziskovalcev, da bodo te lahko v okviru dolgoročne mobilnosti spremljale raziskovalce. Eh, poleg tega želimo vzpostaviti enaka pravila za različne kategorije. Eh, mislim, da to že ureja eh, direktiva o enotnem dovoljenju. Poleg tega obstajajo razlike med državami, kar se tiče kategorij delavcev in raziskovalcev. Raziskovalci lahko poleg tega tudi učijo, študenti pa poleg študija še delajo te skupine lahko ostanejo eh, v določeni državi članici tudi potem, ko so eh, izpolnili eh, trajanje oziroma namen svojega bivanja v EU. Mislimo, da, je, da so potrebe pripravnikov, študentov in eh, drugih že eh, dobro urejene. In svet se je eh, zato odločil, da bo ohranil uredbo, ki zadeva te kategorije, samo z manjšimi spremembami. Poročevalka je že povedala, da smo obsežno razpravljali v svetu tudi o področju uporabe in to je bilo eno najbolj zahtevnih vprašanj. Države članice so to obravnavale, predvsem so obravnavale položaj uh, eh, varuško per in uh, drugih kategorij. Eh, plačani pripravniki so bili tudi obravnavani, ampak nismo jih mogli vključiti v iste kategorije kot Eh, so študenti in raziskovalci in zato so te skupine izključene iz področja uporabe. Eh, predsedstvo je eh, delalo tudi s pogajalsko ekipo in s poročevalko in lahko povem, da bomo naredili vse, kar bo v naši moči, da pridemo do rezultata še med našim predsedstvom. Hvala, oprostite, da nisem na začetku omenil vašega imena. Mm, v imenu komisije pa bo zdaj spregovorila gospa Belinda Pajk. Hvala, samo nekaj komentarjev. Najprej bi se želela parlamentu zahvaliti za pripravo mnenja. To mnenje je usklajeno s predlogom komisije in gre tudi dlje na številnih področjih. Z veseljem tudi ugotavljam, eh, da vse institucije priznavajo, da gre za pomemben predlog eh, stališča evropske konkurenčnosti. Mislim, da bi morali na to gledati iz tega vidika. Veseli nas, da eh, so že bili neformalni stiki pred prvim formalnim trialogom in veseli nas, da bomo imeli prvi formalni trialog naslednji teden. Hvala, gospe Wikström. Hvala. Mm da uh, se zauzema za to temo. Dobro, to pa je bilo zelo jedrnato. Kolege bi rad uh, spomnil, predvsem nove kolege, čeprav so tukaj že sedem mesecev, da gre za del svežna o zelo težavnih migracijskih eh, ukrepih. Imamo tudi svežen o informacijski in komunikacijski tehnologiji ki je s tem povezan. Eh, obravnavali smo ga tudi v tem odboru. In mislim, da moramo to temo zelo resno obravnavati. Gospa Wikström se je tega tako lotila in upam, da eh, nam bo uspelo. Področje je zelo občutljivo. Treba bo obravnavati tudi številne podrobnosti. Eh, upam, da bo eh, tukaj vzpostavljena določena eh, koherenca eh, tudi s področjem migracij in drugimi sorodnimi temami. 3. marca bomo imeli trialog, zdaj pa besedo predajam nazaj gospe Wikström. Hvala, vsem bi se zahvalila za prispevke. Dobro je, da parlament drži skupaj. V prejšnjem mandatu smo že začeli eh, s tem delom in pozdravljam tudi to, da se je svet pripravljen ukvarjati s tem. Številna vprašanja eh, eh, so sicer še nerešena in vaše mnenje je tam drugačno kot naše, ampak vseeno upam, da bomo dosegli dogovor cilj komisije je seveda tudi, da se poveča evropska konkurenčnost. Pomembno je, da zdaj te lepe besede spremenimo v konkretna dejanja in da ne bomo vsega skupaj pustili le na papirju kot eh, eh, neke dobre misli. Pomembno je tudi, da si ogledamo ozadje iz prejšnjega mandata in da v naslednjih dneh, eh, da bomo lahko napredovali pri tem zelo pomembnem dosjeju. Ta dosje je komisija predlagala zato, da bi okrepila konkurenčnost, rast in blaginjo. To Evropa v tem trenutku potrebuje. Mm, Evropa se zdaj pobira po krizi in eh, krepiti moramo tega duha, da stvari jemljemo resno. Mm, kajti sicer eh, bomo še naprej tonili in to moramo za vsako ceno preprečiti. Veselim pa se že nadaljnega dela, zavedam se, da bo to verjetno težavno delo, bo pa zelo uh, pomembno in uh, upam, da bomo dobro sodelovali. Hvala. Hvala in srečno na trialogu. Dragi kolegi, smo pri točki 7. Uh, eh, To je predstavitev komisije o pripravi nacionalnih programov za sklade za notranje zadeve. To je pomembna tema. Kolegi, prosim vas, eh, da temu namenite dovolj pozornosti, kajti potrebno je stvari resno analizirati. Eh, DG Home, torej direktorat za notranje zadeve, nam je eh, že poslal sporočilo. Eh, in gre za to, da so bili pripravljeni skladi za naslednjih sedem let eh, v obliki političnih dialogov. Eh, zdaj pa se pripravljajo nacionalni programi, zato zdaj pozdravljamo komisijo, ki nam bo poročala o teh posameznih nacionalnih programih. Ko so potekala pogajanja o skladih za notranje zadeve, je Evropski parlament dobil pravno zavezo, da se bodo spoštovali minimalni odstotki, torej minimalni odstotki glede dodelitve sredstev za specifične cilje. In zato je zelo pomembno, da eh, imamo pregled, kako države to izvajajo in da če pride do kakšne izjeme, da za to izvemo. Belinda nam bo zdaj poročala, mogoče nam bo v ustni obliki zdaj dala tudi še kaj več informacij kot eh, smo jih dobili na papirju. Dobro, eh, manj jedrnata bom, eh, kot sem, bila, kot sem zadnjič spregovorila. Rada bi vam predstavila situacijo, kako se izvajajo, kako se pripravljajo nacionalni programi v zvezi s skladi za notranje zadeve. To je naša tretja predstavitev. Oktobra in decembra smo že bili tukaj. Danes bi se rada osredotočila na to, da vam povem, kako se ti programi sprejemajo, kam države članice želijo nameniti sredstva in rada bi nekaj povedala tudi o mehanizmih nadzora in o partnerstvih med državami članicami. Eh, vi, predsednik, ste našemu komisarju poslali pismo in prosili, da se osredotočamo predvsem na minimalne odstotke. Poslali smo vam dokument kot odgovor na to, Eh, želimo eh, vam dati kar najnovejše informacije. Vem, da ste številke želeli prej, ampak želela sem, da so te čim eh, bolj sodobne. Pogajanja z državami članicami še potekajo, predvsem, ko gre za odstopanja od pravnih zahtev glede minimalnih odstotkov. Torej, to je še predmet pogajanja, ampak to bom bolj podrobno razložila. Na splošno pa bi rada vse spomnila na to, da uh, imamo zdaj v okviru skladov AMIF in ISF nacionalne programe. Gre za 2,7 eh, milijarde za AMIF in pa 2,2 milijardi za sklad za notranjo varnost. 58 eh, programov bo sprejetih, zaenkrat jih je bilo poslanih 54. Eh, štirje, ki še manjkajo, so, eh, oziroma jih čakamo iz držav, ki so pridružene Schengnu in dokler sporazum o tem ne bo sprejet, ti programi ne bodo podani, torej pričakujemo jih eh, v nadaljevanju letošnjega leta. Pogajanja še potekajo, veliko eh, dela nas še čaka v zvezi z določenimi programi. 22 programov je že eh, doseglo zadostno stopno zrelosti. Mm, proces se je torej začel. Dobili smo soglasje komisije, da se prenesejo sredstva za obveznosti iz leta 2014. Uh, isto se dogaja trenutno z eh, skladi za strukturne oziroma s strukturnimi skladi. Upamo, da bo do konca marca teh 22 programov uh, sprejetih. Uh, če ne bodo sprejeti, potem ne moremo uh, za nje uporabiti uh, sredstev iz leta 2014. Mm, poleg tega morajo ti uh, programi postati javni oziroma morajo biti objavljeni na ustreznih spletnih stranih. Uh, ko bodo sprejeti, bomo nehali eh, plačevati državam članicam, prekinili bomo tisto eh, predhodno financiranje v znesku 4 odstotkov. Eh, za leto 2015 pa je predvideno 3 odstotno predhodno financiranje. To lahko naredimo samo, če bo država članica imenovala ustrezen organ. 18 držav članic je imenovalo ustrezne organe. Oziroma pet od osemnajstih jih je imenovalo. To, da je nek program potrjen, je ena stvar, ampak da denar pride iz evropskega proračuna v državo, članico oziroma njen proračun, to je predpogoj, eh, da država članica lahko začne financirati eh, določene ukrepe, ki jih izvajo naprimer eh, nevladne organizacije. Eh, določeni programi pa ne morejo biti sprejeti, dokler svet ne eh, revidira in pa parlament ne revidirata skupaj uredbe o MFF. Kot veste, se o tem zdaj razpravlja v odboru za proračun. Ko bo to opravljeno, potem bodo finančni profili programov lahko prilagojeni in eh, zaveze iz leta 2014 se lahko prenesejo na obdobje od 2015 do 2017 brazali programi, pa ne bodo mogli biti potrjeni, dokler ne bo sprejeta revizija uredbe MFF. To se bo zgodilo enkrat tekom letošnjega leta, še vedno pa se z državami članicami pogajamo in upam, da do takrat, ko bo eh, ta revizija upravljena, da bomo eh, imeli programe pripravljene. No, kako pa so države eh, razdelile sredstva med programe? Komisija to zelo podrobno spremlja eh, oziroma eh, spremljamo porazdelitev sredstev med eh, različnimi programi in spremljamo tudi spoštovanje minimalnih odstotkov. To je zelo pomemben del pogajen v trialogu. In to je tudi pomemben del končnega dogovora. Države ponavadi spoštujejo Eh, te odstotke. Eh, ko pa pride do odstopanj, pa komisija eh, zelo podrobno prouči te od, ta odstopanja. Pravilo je, da države članice morajo spoštovati uh, določene odstotke, ampak če tega ne storijo, če se ne držijo minimalnih odstotkov, pa morajo razložiti, zakaj. Uh, temu rečemo, uh, uh, izpolni pravilo ali pa ga razloži uh, oziroma razloži odstopanje. Uh, Eh, če to ni razloženo, komisija ne bo potrdila nacionalnega eh, programa. Eh, želimo zagotoviti, da doseganje cilja ne bo postavljeno pod, pod vprašaj zaradi nespoštovanja teh odstotkov. Države, največji uh, oziroma države, uh, ki največ namenjajo za uh, integracijo in pa azil, so Malta, Italija, Grčija in še nekatere druge. Gre pa za to, da se um, zagotovi ustrezen uh, sistem sprejema in pa ustrezni azilni postopki. Uh, gre tudi za to, da se zagotovi ustrezna mednarodna pomoč. Če si ogledamo minimalne odstotke za azilni sistem, to boste videli tudi iz eh, razpredeljnice, ki smo jo poslali, eh, prihaja do eh, manjših odstopanj pri nacionalnih programih v Latviji in na Slovaškem. 19 odstotkov v primeru Latvije oziroma 20 in Slovaška 17 na mesto 20. Tukaj gre za manjša odstopanja, verjetno niso namerna in o tem bomo razpravljali z zadevnimi državami članicami. Programa pa nista še e, pripravljena za sprejem. Kar se tiče integracije, e, imamo največje odstotke pri portugalski, e, nemčiji, švedski od 57, eh, okrog 57 odstotkov. Vse države spoštuje minimalne odstotke, razen Grčije. Eh, z Grčijo eh, obširno razpravljamo o tem. Glede programov AMIF in ISF pričakujemo, da bo Grčija poslala programe, vendar pa se morajo prilagoditi novem, novemu političnemu sistemu in upam, da bo Grčija tudi uh, sprejela ukrepe, uh, ki, ki so potrebni. Upamo, da bo Grčija lahko optimizirala rabo obeh eh, skladov za integracijo. Vendar pa, kot sem rekla, z Grčijo še vedno razpravljamo. Potem ponovne naselitve. V prvem obdobju leta 2014 do 2015 je 16 držav preselilo eh, okrog 14.500 oseb, eh, eh, največ Švedska. Okrog 6.000 preseljenih oseb je iz Sirije. Gre pa za 137 milijonov evrov in to bo vse upoštevano pri nacionalnih programih. Če odbor želi, lahko sekretarjatu pošljemo tudi bolj podrobne informacije o tem. Eh, najpomembnejše vsote eh, so pri Bolgariji 40 odstotkov in pa 50 odstotkov oziroma nekaj več v primeru Združnega kraljestva. Mm, potem pri vračanju uh, uh, imamo odstotke od 4 do 30 odstotkov. Potem imamo scheme za prostovoljno vračanje, uh, uh, potem scheme uh, ponovne integracije v državah izvora in druge ukrepe. sedem držav članic bo dodelilo dodatna sredstva v okviru nacionalnih programov za izvajanje desetih eh, posebnih dejavnosti AMIFA eh, v vrednosti 45 milijonov. Države, ki bodo imele korist, so Belgija, Nizozemska, Poljska, Švedska, Slovaška in Romunija. Zdaj pa še nacionalni programi ISF, države, ki investirajo eh, v ISF za meje oziroma naredijo veliko na tem področju, v nacionalne kapacitete na področju meja in vizumov so Bolgarija, Belgija, Nemčija, Danska, Romunija, Luksemburg, Malta in Mačarska. 70 eh, odstotkov programov namenijo za ta namen. Ko gre za učinkovito upravljanje zunanih meja, Eh, s podporo informacijskih sistemov in uporabo novih tehnologij. Tukaj vse države članice spoštujejo minimalne odstotke. Eh, najpomembnejše vsote ISF za meje za Eurosur so eh, Litva, Grčija in Španija. Vse države pa spoštujejo odstotek za Eurosur oziroma vse razen osmih držav, ki ne spoštujejo minimalnih odstotkov. Eh, programi so pripravljeni za sprejem eh, v primeru Belgije in Danske. Ta dva programa bosta sprejeta pred koncem marca. In iz tabele, ki smo jo poslali, boste videli, da eh, en odstotek namenjajo za Eurosur, v primeru Danske pa je ta odstotek nič. v primeru eh, Danske bo nacionalni sklad pokril eh, izdatke za Evropsko unijo. Belgija pa je zagotovila, da lahko izpolni zahteve eh, z področja eh, zakonodaje Evropsurja eh, s tem enim odstotkom. Pomembno pri instrumentu ISF je bilo tudi to, da lahko države članice porabijo do 40 odstotkov nacionalnih programov za operativno podporo. Torej lahko financirajo operacije na mejah eh, s tem denarjem, naprimer osebje in druge zadeve. In v določenih eh, državah se ta odstotek res dvigne na 40 odstotkov. Eh, nekatere države so se odločile, da ne bodo tako postopale. Eh, določene pa se soočajo z velikimi izzivi na tem področju, naprimer v sredozemlju in eh, te bodo lahko eh, uporabile maksimalen odstotek na tem področju. Avstrija uporablja 70 odstotkov sredstev za policijo tri države so pod minimalnim odstotkom in z njimi se še pogovarjamo o tem. Ko gre za specifične dejavnosti glede ISF za meje, bo osem držav članic eh, prejelo dodatna sredstva za to, da bodo razvile uh, konzularno sodelovanje. Tukaj gre za Češko, uh, Belgijo, Nizozemsko, Slovenijo, Dansko in še nekatere druge države. Uh, Eh, gre pa za vsoto 14 milijonov in pol. Potem uh, imamo še nakup uh, opreme, uh, ki bi se lahko uporabljala za Frontexove akcije. To je lahko cilj držav članic. Frontex lahko v skupnih operacijah uporablja to opremo. Uh, tudi na drugih mejah. 13 držav bo tukaj dobilo dodatna sredstva. Eh, vsota, ki je za to namenjena, eh, pa je 132 milijonov. Veliko interesa je bilo za to. 7 eh, do 8 krat več interesa je bilo izraženega, kot pa je sredstev na voljo. Avstrija, Bolgarija, Španija, Finska, Francija, Grčija, Italija, Litva, Latvija, Malta, Poljska, Portugalska in Romunija pa eh, so tukaj aktivne. Potem pa še ISF eh, za policijo, eh, za boj proti kriminalu. Imajo Litva, Irska in Grčija, dosegajo 85 odstotkov Švedska, Romunija in Luksemburg nad 50 odstotkov. Uh, pri uh, eh, nadgradni administrativnih kapacitet. Ena država članica pa ne spoštuje minimalnih odstotkov, to je Irska. Irska ne namerava uporabiti uh, nobenih dejavnosti ISF za upravljanje kriz in za eh, eh, infrastrukturo. Mm, irski program smo prejeli pred kratkim, tako da ga še vedno proučujemo in eh, z irskimi oblastmi bomo seveda še govorili o tem. Še nekaj bi povedala na kratko, preden zaključim, in sicer o partnerstvu in nadzoru. Najprej bi se parlamentu zahvalila za podporo, ki so jo dali komisiji, ki ste jo zagotovili komisiji. Določbe so ostale v uredbi. Države članice niso bile tako navdušene kot eh, parlament in komisija za te določbe, vendar mislimo, da so to pomembni instrumenti, ki obstajajo že dolga leta, tudi eh, eh, v drugih programih skupnega upravljanja. Mislim, da je to zelo proporcionalno primerni eh, so ti ukrepi in države članice so v veliki meri pokazale svojo pripravljenost za vzpostavljanje mehanizmov in struktur za skupno upravljanje. Vzpostavile so tudi eh, nadzorne eh, odbore, mislim, da bi se morali vključiti tudi nevladne organizacije in druge organizacije treba bi se bilo povezati tudi z ministrstvi, z lokalno upravo, z eh, manjšinskimi skupinami in tako naprej. Z vsemi temi organi se bomo posvetovali tudi pri eh, reviziji, izvajanju in ocenjevanju nacionalnih programov. spremljevalni odbori bodo uh, uh, tudi sodelovali in se bomo z njimi posvetovali tekom dela. Uh, vse parlamentarce pozivam, da zagotovijo, da bodo vsi akteri, predvsem nevladne organizacije in druge organizacije v državah članicah, obveščeni o partnerstvih in pa o nadzornih odborih, tako da bo na terenu potekalo dobro sodelovanje. Po izvajanju programa eh, bo treba program eh, spremljati in revidirati tako, da, eh, bodo, da bomo videli tudi, kakšne posledice bo vse skupaj prineslo. 22 programov naj bi bilo sprejetih do konca marca. Upam, da bo vse uspešno delovalo. Veselim se že, ko vas bom obveščala tudi o drugih programih. Pogajanja se nadaljujejo v pisni obliki vam bomo še posredovali številke o e, minimalnih odstotkih in o tem, kako se jih države držijo. Države, ki trenutno ne spoštujejo teh minimalnih odstotkov, eh, bodo še predmet obravnave, pogovarjali se bomo z njimi in eh, v primeru Grčije cenimo to, da si grške oblasti zdaj Eh, prizadevajo za eh, spoštovanje teh oziroma za pripravo eh, programov in upam, da bodo sodelovali pri vseh ciljih. Če bi želeli več informacij, kot sem rekla, o posebnih prošnjah držav članic, pa bomo te informacije tudi z veseljem posredovali. Uh, Hvala lepa. Mislim, da bi bilo zelo pametno, če bi dobili nekaj v pisni obliki, to je bil tudi vaš predlog. Sicer pa glede združevanja um, prejšnjih skladov. Osnovna ideja je bila transparentnost. To, da bi poročali parlamentu, je kritičnega pomena in veselim me, da ste si vzeli malo več časa, da ste nam razložili vse to, kaj ti. Vem sicer, da ni veliko poslancev v dvorani, ampak tisti, ki so tu, so bili zelo angažirani in zelo pomembno je bilo, da smo slišali ta opis. Silvi Gjum dobi najprej eh, besedo kot poročevalka. Barbara Spinelli želi besedo ali še kdo drug želi spregovoriti. Gospod Kueljo, še kdo drug? Mislim, da smo namenili več kot dovolj časa, zato sprašujem, ali želi še kdo besedo. Želite biti prvi ali na koncu? Najprej dva kolega, potem pa na koncu bi prosil, da odgovorite, ko boste slišali, kaj sta povedala. Gospa Spinelli, Barbara, izvoli. Grazie, Hvala, gospod predsednik. Rada bi omenila frazo nekega mafijskega vodje, ki je v centru škandala v Rimu. Gre za škandal Mafija kapitale. Gospod Buci je v prestreženem telefonskem pogovoru svojemu kolegu dejal, ali ti veš, koliko jaz zaslužim s priseljenci? Moram reči, da zdaj z drogami se zasluži bistveno manj. Ti zaslužki gospoda Bucija so v veliki meri zaslužki iz evropskih sredstev. To so zaslužki zaradi ne samo neučinkovito porabe, pač pa tudi korupcije. Leta 2013 je 500 milijonov evrov evropskih sredstev v petih letih bilo porabljenih ne za sanacijo centrov za sprejem priseljencev, pač pa so ta sredstva šla v zasebne žepe. Italija zdaj želi, da bi se 50 odstotkov sredstev namenilo azilnemu sistemu, 35 odstotkov za zakonite priseljence in za integracijo priseljencev. To, kar bi rada vprašala komisijo, je, ali je dovolj preglednosti in katera jamstva ste dobili od italijanske vlade. Ali se resno spremlja korupcijo, ki se dogaja v povezavi s temi evropskimi sredstvi. To vse se dogaja na plečih priseljencev. Hvala lepa. Thank you, Barbara. And now Mr. Coelho, Carlos. Thank you, Chair. Uh, I want to thank... Zdaj pa gospod Coelho. Hvala lepa za zelo zanimivo razlago, ki smo jo slišali na tem področju. Mislim, da je jasno, da imamo dovolj preglednosti. Preglednost je namreč zelo pomembna, ali imamo dovolj sredstev in ali se dobro uporabljajo evropska sredstva. Vse informacije Evropske komisije tu so zelo dobrodošle. Rad bi povdaril to, kar ste že sami dejali pozdravljam pripravljenost gospe Pajk, da nam zagotovi še več informacij. Sprašujem tudi, ali bi nam lahko posredovala svoje zapiske. Skušal sem namreč beležiti to, kar je povedala, ampak vsega je bilo preveč, da bi si utegnil vse zapisati. Hvala. Zelo dobra zamisel. Zdaj pa, Silvi. Da, dotaknila bi se rada dveh točk, ki so jih izpostavili kolegi. Tako kot Carlos, sem se tudi sama izgubila v vseh teh eh, številkah. Tudi sama bi rada v roke dobila dokumente, s pomočjo katerih se bomo lahko poglobili v te stvari. Tudi Barbara je dejala, da si želimo konkretnih eh, pojasnil glede nekaterih zadev. Naprimer, Barbaro je zanimala Italija, ampak Italija verjetno ni edina, tako da se strinjam eh, s temi prošnjami. Hvala vaši predstavit, za vašo predstavitev, gospa. Eh, pa je hvala za številke. Sama bi prosila, da spregovorite tudi o minimalnih odstotkih. Nekaj ste že eh, povedali v primeru izjem. Izpostavili ste eno veljajo drugačna pravila, morda bi lahko kaj več povedali o njihovi legitimnosti. Morda bi lahko kaj več povedali tudi o ponovnem naseljevanju, tako predsednik kot tudi vi sta o tem govorila. Ali finančno spodbujamo države članice, da se ukvarjajo s to vrstnimi dejavnostmi. Zanima nas, če mehanizem deluje oziroma če bi ga bilo treba dodatno podpreti. Tretja tema, ki je povezana z odborom, je eh, prostovoljno vračanje in prisilno vračanje. Kakšna je povezava med tema dvema, ali ta sistem deluje ali ne, to me zanima. Še nekaj bi rada, da nam razložite, gospa. Govorili ste o odgovornih organih. Če sem prav razumela, ste dejali, da ni veliko držav članic določilo uh, uradnih organov, pet od osemnajstih ste dejali. Morda bi lahko povedali, kaj točno to pomeni in kako. Uh, tiste države, ki so organe določile, opravljajo svoje delo v primerjavi z drugimi, ki tega niso storile. Zanima me še sodelovanje nevladnih organizacij v eh, odboru, ki eh, spremlja razvoj dogodkov. Morda bi lahko kaj več povedali tudi o tem. Hvala. No Hvala, Silvi. Če nihče drug od kolegov ne želi besede, Dajem besedo ponovno gospe Pajek, Belinda. Ali lahko, prosim, odgovorite na ta vprašanja? Ja, če bom kaj pozabila, lepo prosim, me spomnite. Najprej glede pristojnih organov in spomnili se boste, kako smo se za te lotevali v horizontalni uredbi imenovanje pristojnih organov. V osnovi obstaja akt, da morajo države imenovati pristojni organ, sicer ne dobijo denarja, tako da je to nujno narediti na ravni držav. Zelo zaskrbljujoče je, da je tako malo držav to tudi dejansko naredilo, kajti časa je bilo več kot dovolj. In mislim, da države zelo dobro vedo, kateri koraki so potrebni. Pisali smo vsem državam članicam in dejali, da je to treba narediti. Kritičnega pomena pa je predvsem to, kjer morajo biti programi sprejeti marca, kajti sicer eh, države ne bodo dobile denarja. Mislim, da je to zelo močna spodbuda, ampak zelo zaskrbljujoče je, kajti vemo, da v celi vrsti držav nevladne organizacije skrbi, da denarja ne bo. Od nas ga gotovo ne bo, če ne bodo imenovali pristojnega organa. Glede številk v redu, informacije o ponovnem naseljevanju bom posredovala in tudi o konkretnih ukrepih, kajti to se zdaj dejansko eh, preoblikuje v osnutke financiranja kar zadeva ponovno naselitev, bo to financiranje del nacionalnih programov, skratka element nacionalnega financiranja. In glede primjera, ki ga je omenila gospa Spinelli, žal mi je, ker se ne spomnim, vem, da je eden od poslancev pisal komisiji, spomnim se, da sem videla dopis, ki govori o tej isti temi, o temi, ki ste omenili tudi sami. Seveda, zelo pomembno je, da se denar porablja namensko. Države članice morajo imenovati pristojne organe, pridobiti morajo tudi revidirano mnenje o organih, ki razpolagajo sredstvi vsako leto, bo potekalo spremljanje programa, uh, Eh, predložiti bo treba poročila o izvajanju, izvajale se bodo revizije in seveda bomo zelo pozorno spremljali zlasti tiste elemente, kjer bomo videli, da sistem ni dovolj robusten. Z Italijo se še vedno pogovarjamo, seveda bomo tam zelo pozorno preverili mehanizme, ki jih bodo uporabljali za posredovanje sredstev končnim upravičencem. Upam, da nisem česa pozabila. Yeah, just, just Glede ponovne naselitve, zelo pomembno je, da bomo lahko izpolnili obljube 14.500. Eh, sedaj imamo in upamo, da bomo to lahko izpolnili. Glede nevladnih organizacij, vem, da smo se o tem že pogovarjali v trialogu in mislim, da je to relevantno tudi tu. Ampak ne državni akteri morajo spoznati, da obstajajo ta sredstva in tudi sodelovati v razpravah o tem, kako naj se ta sredstva porabljajo države članice spodbujamo naj v dialogu o politikah vključujejo čim širši nabor akterjev. Vemo, da je ponekod glas eh, nevladnih organizacij močnejši, drugot šipkejši. Mislim, da na nekaterih področjih je ta glas bolj slišan, drugot manj. Pomembno pa je, da je civilna družba vključena, vsa področja pri pogajanjih o sredstvih, je bila izražena skrb tam, ker gre za zelo, zelo občutljive informacije o policijskem sodelovanju, da bi teh informacij ne smeli razkrivati. To je nekaj drugega. Menimo pa, da bi države morale vključiti civilno družbo ter lokalne in eh, regionalne organe in še naprej bomo države spodbujali, naj to počnejo. Opravičujem se, ker prekinjam, ampak te informacije za nevladne organizacije ali so na spletni strani dostopne, da se lahko vključijo? Ne vem, kako dobra je naša spletna stran v tem trenutku, gotovo bi se jo dalo izboljšati. Več informacij bomo naložili in lahko poskrbimo tudi za povezave na spletne strani držav članic ne želimo, da bi bilo preveč zapleteno poiskati te informacije. Želimo, da bi preko spletne strani komisije našli povezavo tudi na nacionalne spletne strani. Ne vem, ali se to že dogaja, če ne bomo poskrbeli, da se bo. Eh, uh, Moja vloga tu je, da v imenu poročevalke in drugih poslancev dejansko dobimo čim več informacij. Za nas sta preglednost in odgovornost ključnega pomena. Zdaj vidimo, da imamo ta nov mehanizem in zelo pomembno za nas je, da imamo dovolj preglednosti in seveda odgovornosti. Za nas je to zelo pomembno in danes mislim, da se je to izkazalo tudi z vprašanji. Sicer ni bilo ne vem koliko kolegov, ampak videli ste, da so bili prispevki kolegov zelo na visoki ravni. Eh. Še nekaj. Ko bomo dobili poročila o izvedbi prihodnje leto, sveda letos ne moramo poročati, ampak potem bomo videli, kaj se dogaja na terenu in eh, morda bi odbor povabil predstavnike posameznih držav, da nam povemo, kako se bodo zadeve eh, izvajale na terenu, kaj države počnejo s temi sredstvi za to, da bi izvajale prednostne naloge, ki sta se jih zastavila svet in parlament. Hvala lepa za predstavitev in za vse podrobnosti, ki smo jih danes slišali. Hvala tudi kolegom. Zdaj imamo manjši problem. Jackie Richard še ni z nami in eh, ga verjetno tudi ne bo do petih. Zatem sledi predstavitev delovnega dokumenta, to je moje poročilo. Z nami ni poročevalcev v senci, da bi lahko obravnavali to točko. Zato moram žal prekiniti sestanek do petih. Enostavno ne moremo obravnavati nobene druge točke. Uspelo nam je, da smo točko obravnavali do zdaj relativno hitro, ampak ker ni ključnih govorcev, moramo pač prekiniti. Carlos, imaš predlog? Sposibo. Ne vem, če je možno, da bi poklicali poročevalce v senci. Verjetno so v stavbi. Da. Ja, tudi sam sem špekuliral glede tega. Sophie, si ti poročevalka v senci? So this, is, this, is an ever, this is an ever moving feast, you know. No, no, no, Carlos, we have a development. We have a development. Ne, ne, Carlos. Tukaj se zadeve dogajajo. Danes popovdan je postalo že malo dolgočasno, zdaj smo pa ustvarili malo več drame. Pa poglejmo. Prekinili bomo samo za 15 minut, čas za kavico torej. Jackie Richard bo z nami v 15 minutah, torej 15-minutni odmor, potem pa nadaljujemo. Carlos bo tako v redu. Ja, to se je pa dobro odvilo. Bal sem se že, da bo treba poklicati gospoda Kirkopa. Lepo prosim, samo 15 minut, nič dlje, potem pa gremo na naslednjo točko, točko 8. Lepo prosim, nič dlje od 15 minut.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 colleagues, we must make a start because otherwise. Kolegi, moramo začeti, kajti sicer bomo morali odložiti zadnjo točko. Rekli smo 15 minut, zdaj je ta čas že potekal in iz spoštovanja do tistih, ki so se vrnili za osmo točko, bomo začeli in seveda imamo tudi goste letno poročilo državnega sveta Francije glede tehnologije in temeljnih pravic. Jackie Richard in Laurent Sitterman, ki je namestnik generalnega poročevalca za francoski državni svet. Kolegi, prisluhnili bomo predstavitvama poročila glede vsakoletnega poročila o digitalnih tehnologijah in temeljnih pravicah. Vsako leto državni svet pripravi poročilo o tematiki, za katero smatra, da je zelo pomembna. Ta poročila so zelo skrbno pripravljena in objavljena po obsežnih posvetovanjih z različnimi relevantnimi osebami in inštitucijami. Poročila predstavlja visoko kakovostno študijo proučevane tematike in se zaključujejo s priporočili za različne de deležnike. Tudi gospod Albrecht je bil vključen. Poročilo vsebuje mm, več priporočil, kar 50 in ukrepov, katerih namen je, da bi zagotovili, da se spoštujejo temeljne pravice pri uporabi novih tehnologij. Nekatera priporočila so naslovljena tudi na EU. Poročilo in povzetek v angleščini sta bila razdeljena. Dal bom besedo gospodu Rišarju, potem pa tudi poslancem. Izvolite, gospod Rišar. Mikrofon, prosim. Yes. Merci beaucoup, monsieur le président. Najlepša hvala, gospod predsednik spoštovani poslanci in poslanke, hvala za vabilo na to sejo. Veliko čast nam je, da lahko predstavimo našo letno poročilo. Najprej nekaj besed v zvezi z metodologijo, ki smo jo uporabili za to študijo. Malce čudno je, da francoski državni svet obravnava to vrstne teme, ampak brez dvoma poznate eh, naš način dela. Kot je dejal predsednik v uvodu, smo Evropski parlament obiskali pri eh, med pripravo samega poročila same študije, srečali smo se s številnimi poslanci in poslankami, srečali smo se eh, s komisijo, svetom in Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov. To je brez dvoma tema, ki zahteva poglobitev v evropsko zakonodajo. Hvala, da ste eh, nas povabili na to sejo. Druga stvar, ki sem jo želel izpostaviti, je naslednja. Državni svet vsako leto izbere neko pravno temo, ki jo na to analizira in obravnava približno deset mesecev. To počnemo v naši pristojnosti, ki ni pristojnost eh, francoske vlade, ampak gre za naše delo, delo nekakšnega eh, think tanka, mislišča. Pripravljamo torej letne študije, ki jih vodi splošni poročevalec, namestnik splošnega poročevalca. Poskrbiti želimo za to, da ustrezno analiziramo določeno temo in pripravimo priporočila. Teme so zelo raznolike, kot sem dejal, so povezane s pravom, ne pa zgolj s pravom ukvarjamo se z javno eh, politiko, s temami, ki zadevajo javnost. Leta 2013 smo naprimer obravnavali mahko pravo. To ni vedno popolnoma logično za takšen organ, kot je državni svet, ki ponavadi pripravlja trdo zakonodajo, trdo pravo, ne pa mahko pravo. Obravnavali smo tudi uh, agencije v francoski javni upravi. Obravnavali smo vprašanje decentralizacije. Leta 2014 pa smo se posvetili temeljnim pravicam in digitalnemu svetu. Državni svet obravnava uh, gospodarski intervencionizem eh, javne uprave. Naj se torej vrnem k temi, ki smo jo izbrali za lansko leto. Brez dvoma veste, da je francoski državni svet varuh svoboščin in pravic. In In uh, iz leta 1979 imamo zakon, ki pokriva eh, to temo, državni svet pa že odnegdaj spremlja razvoj dogodkov na področju eh, pravic in svoboščin v digitalnem svetu. Državni svet se zanima za to temo tudi zaradi tega, ker tehnološki in gospodarski razvoj digitalne tehnologije prinaša številne spremembe. Digitalna tehnologija je pospeševalec določenih svoboščin. Obenem pa predstavlja določeno mero tveganja z vidika pravic in svoboščin. Ravno zato nas je ta tema zanimala in zato smo stopili na to pot študije. Pripravili smo 50 priporočil, predlogov, kot je dejal gospod predsednik, ki zadevajo varstvo osebnih podatkov, ki zadevajo tudi nadaljni razvoj digitalnega sveta. Nočemo namreč preprečiti inovacije, nočemo uh, preprečiti inovacije, nočemo preprečiti ustvarjanje novih delovnih mest. Veliko smo razmišljali o konceptu, na katerem je treba graditi podatkovne baze in uh, sisteme, v katere vnašamo osebne podatke. Tekom naše študije smo upravili veliko raziskav. Pogovarjali smo se številnimi akteri. Obravnavali smo idejo o tem, da so posamezniki edini lastniki svojih osebnih podatkov. Iz tega smo izhajali. Ugotovili smo, da to ni nujno vedno dobra odločitev. Kot sem dejal, smo se veliko pogovarjali, naprimer, eh, strokovnjaki, pravniki, eh, s tistimi, ki zagovarjajo to lastništvo podatkov. V nemškem ustavnem pravu smo našli še en zanimiv koncept, ki izhaja iz ustavnega sodišča v Karlsruheju. Gre za informacijsko samo odločanje. Ta koncept je razmeroma preprost. Posamezniki imajo pravico, da se sami odločijo o komunikaciji in uporabi svojih osebnih podatkov. Zvezno ustavno sodišče je leta 1983 vzpostavilo ta koncept pravice do samoodločanja upora o uporabi eh, podatkov. Gre torej za koncept osebnih podatkov, na podlagi katerega lahko gradimo zakonodajo, naprimer kakšne platforme uporabljati, eh, kako zagotoviti ustrezne instrumente. O tem bo več povedal namestnik splošnega pročevalca. To je nek bistven princip, iz katerega izhajajo vse ostale temeljne svoboščine, če jih želimo zaščititi. In ta koncept je služil kot podlaga za naše predloge. Toliko z moje strani, gospod predsednik. Uporabil sem teh nekaj minut, ki ste mi jih namenili. Kolega Siterman pa bo nadaljeval uh, na podlagi tega, kar sem sam povedal, če dovolite. Thank you very much and we go straight to then um, to Mr. Sitterman. Hvala lepa in gremo kar neposredno na gospoda Citermana. Euh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Predstavil bom, ne, bom nekatere od 50 predlogov, ki izhajajo iz našega poročila. Osredotočil se bom na tiste, ki jih lahko prevedemo v zakonodajne predloge na področju osebnih podatkov, kjer ima pristojnost Evropski parlament, kjer je ta že odločal in sprejemal odločitve in uh, tiste predloge, torej, ki jih obravnava sedaj svet. Gre za to, da damo posamezniku več pristojnosti, več moči, da lahko ti kolektivno zaščitijo osebne podatke. Obenem pa želimo omogočiti večjo stopnjo učinkovitosti javnim organom. Gre torej za neko komplementarnost eh, enih in drugih. Zaščititi je treba osebne podatke in omogočiti javnim organom, da delujejo učinkovito. Z tega vidika želimo dati jasnejše mesto tehnologijam, ki jih lahko na tem področju uporabljajo. Pogosto na tehnologije Eh, moderno tehnologijo gledamo kot eh, na neko grožnjo za eh, osebne podatke. Ampak ta se lahko uporablja tudi v nasprotni smeri, da zaščitimo osebne podatke. To mora biti torej cilj zadevnih organov, da spodbujajo k uporabi teh tehnologij. Pri tem lahko gre namreč eh, naprimer za razvoj tehnologij, ki omogočajo upogled v osebne podatke za posameznike, gre lahko za tehnologije, ki standardizirajo obravnavo podatkov eh, v podjetjih, tako kot je Evropski parlament glasoval eh, na zadnje o uredbi. Lahko gre za tehnologijo, ki jasno definira načine rabe podatkov. Različnih tehnoloških rešitev je veliko. Dejstvo pa je, da je veliko odvisno od nacionalnih eh, organov za varstvo podatkov. Vzpostaviti želimo neko kolektivno delovanje na področju varstva podatkov. Zato si lahko prizadevajo uporabniki, posamezniki, sindikati ali pa kdo drug. Na ta način bi lahko kot skupina ukrepali, če pride do kršitev pravil na področju varstva podatkov. Takoj bi se lahko odzvali in prekinili napačno prakso. Tudi skupina G29 je decembra leta 2014 v Parizu izpostavila eh, te koncepte. Naš predlog krepimo učinkovitost in ulogo javnih eh, organov, še posebej neodvisnih organov za varstvo podatkov. Pomembno se nam, želi eh, se nam zdi tudi izpostaviti področje uporabe eh, varstva podatkov. Ko si danes pogledamo splošne pogoje rabe storitev, ki jih veliko evropejcev uporablja, naprimer iskalniki, Eh, socialna omrežja in tako dalje. Gre pri tem pogosto za uporabo prava neke države, ki ni država članica Evropske unije. Državljani morajo, če želijo uporabljati te storitve, sprijeti pravo, ki ni pravo skupnosti. Pravo, ki velja za varstvo podatkov, mora biti obravnavano kot nek imperativ, ki velja tudi, kadar neka pogodba predvideva uporabo drugega prava. In to je spostavila tudi skupina G29 uh, eh, decembra leta 2014 v Parizu. In nekaj takšnega bi lahko jasno zapisali tudi v predlogu uredbe. Želeli smo namreč dati ta imperativni značaj evropski uredbi v primerjavi eh, z drugimi pravnimi sistemi. Izpostaviti je treba tudi vlogo sankcij, kakor so te zapisane v predlogu uredbe. Poročilo pa govori tudi o tem, da morajo imeti javni organi celovit nabor instrumentov s katerimi se lahko soočijo, eh, stvegani kršitev pravil za varstvo podatkov. Potrebujemo večjo stopnjo pravne varnosti za tiste, ki uporabljajo eh, osebne podatke. Vzpostavili bi lahko nekakšen certifikat skladnosti ki bi od organa za varstvo podatkov eh, zahteval, da ta certifikat izdaja in ta organ bi potrdil, da je eh, nek ukrep v skladu z zakonodajo. Nacionalni organ za varstvo podatkov seveda ne more nadzirati vsega. Lahko bi vzpostavili sistem obvezne certifikacije, ki bi nam omogočil, da spremljamo neko storitev, neko obdelavo podatkov, tako da bi lahko zagotovili, da je ta ne zgolj v začetku delovanja, ampak tudi kasneje v skladu z zakonodajo. Toliko z moje strani, pripravljen sem odgovoriti na vsa vaša vprašanja. Hvala lepa, gospod Cajtemen. To je pa pravzaprav nadaljevanje poročila o množičnem nadzoru. Mislim, da zdaj lahko pridemo na poslance. Nekaj jih je še na poti za naslednjo točko, ki vam bodo tudi verjetno zastavili nekaj vprašanj. Če začnemo, gospod Juan Fernando López Aguilar. Thank you, Claude. Merci, monsieur Richard. Hvala. hvala obema, hvala za predstavitev tega poročila, ki je izjemno zanimivo in ki ga je pripravil tako prestižen organ. Sam sem imel možnost kot nekdani predsednik tega odbora sodelovati eh, na sejah skupaj z državnim svetom gospa Tobira, ministrica za pravosodje, me je povabila na te seje. V tem dokumentu najdemo pregled razmer z nacionalne perspektive. Najdemo informacije o ustavnem sodišču iz eh, Karlsrueja, eh, najdemo informacije v drugih državah. Lahko bi govorili tudi o eh, Španiji, naprimer. Obstajajo različni pravni akti iz leta 1949, 1958, Naša zakonodaja je bila pripravljena leta 1978 in že takrat je bilo govora o eh, razvoju eh, digitalne tehnologije. Že tam najdemo sklic na posledice za temeljne pravice. Dejstvo je, da je ta zakonodaja zastarila. In o tem sedaj govorimo tukaj v Evropskem parlamentu. Parlament uh, je na tem doseju delal v zadnjem sklicu in paradoksalno je, da smo pripravljali uredbo, ne direktivo, uredbo, To pomeni, da bi evropska zakonodaja veljala neposredno, da bi prevagala tudi v primerjavi z ustavami držav članic. Dejstvo je, da so države članice prižgale rdečo luč v svetu za ta predlog. One so se odločile, da nočejo razvijati eh, sistemov za temeljne pravice. Imamo direktivo iz leta 1995 in eh, ta je že zastarila. ničesar niso želeli narediti, ne nadgraditi, dopolniti, razviti obstoječe zakonodaje. Kljub temu, da so temeljne pravice zelo pomembne, da je pravica do zasebnosti izjemno pomembna in tako naprej. Gre namreč tudi za pravice, ki so povezane z internetom. Iščemo seveda dodano vrednost evropskega odziva in na to še vedno čakamo. Svet se namreč upira predlogu tega novega zakonodajnega sklica Evropskega parlamenta. Uh, hvala lepa. Gospod Kueljo, Carlos. Merci pour euh, vos intervention. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala za predstavitev. Rad bi čestital državnemu svetu za kakovost te študije. strinjam se, da lahko gre digitalna tehnologija v obe smeri, da je lahko pozitivna ali pa negativna. Digitalna tehnologija je lahko pomembno orodje za zagotavljanje pravico države članica. Res pa je, da lahko poseže v svoboščine. V tej dvorani smo danes in včeraj govorili o boju proti terorizmu, govorili smo o novih orodjih, ki bodo ali so na voljo zdi se mi, da smo v nekaterih primerjih premalo pazljivi, kot eh, bi dejansko morali biti. Ne smemo vzpostaviti policijske eh, države, ki bi za vsako ceno zagotavljale, zagotavljale varnost. Povem, ne so svoboščine govorili ste o uh, nemškem ustavnem sodišču, sam nisem poznal uh, te definicije. Hvala za informacije, ki ste nam jih podali. Dobro je, da ste spregovorili o tem. Koncept lastništva ni nek pravni koncept, ki v tem primeru uh, velja. Lastništvo lahko namreč prenesemo na nekoga drugega, prodamo ga lahko. gre dejansko za del identitete človeka in takšen pristop je bolje obrati. Vidim, da ste oblikovali 50 predlogov. Nažalost nisem imel priložnosti, da bi poročilo uh, prebral pred osejo, to bom naredil pozneje brez dvoma bom v poročilu našel zelo dobre uporabne predloge tudi za nas. Imam konkretno vprašanje. Imam občutek, da obstaja velika razlika med posameznimi državami članicami Evropske unije, kar se tiče percepcije vrednot, na katerih temelji sistem varsta eh, podatkov. Ne bom govoril o razlike med eh, severom in jugom, ampak jasno je, da imamo veliko držav na severu Evrope, kjer ljudje na zaščito osebnih podatkov gledajo kot na temeljno svoboščino. Na to imamo druge države, naprimer moja država, Portugalsko, kjer se na te vrednote gleda malce drugače, kjer so niso, niso tako jasne. Če si želimo demokracije, prave demokracije v digitalni dobi, potem moramo zagotoviti, da bodo ljudje tako razumeli to definicijo, da bodo zagovarjali zaščito osebnih podatkov kot eh, neko pravico, ki je enaka kot druge temeljne svoboščine in temeljne pravice. Zanima me, če lahko v vaših predlogih, v vaši študiji najdemo kaj v tej smeri. Če predlagate izobraževalni sistem oziroma strategijo za medije, s pomočjo katerih bi lahko okrepili takšno percepcijo, eh, temeljnih vrednot v naši družbi. Zagotoviti je namreč treba, da bodo ljudje na te pravice gledali kot na temeljne. Hvala. Hvala, Carlos. Tudi sam sem si pogledal predloge in moram reči, da je to tako izvrstno poročilo, tako visoke kakovosti. Seveda bi to tudi pričakovali od najvišjega sodišča, ampak tudi vsebina, ki jo lahko uporabimo v trilogu, je izvrsna. Včeraj sem sodeloval na konferenci o pravu in spraševali so o teh tako imenovanih varnih eh, pristanih in moram reči, da je tudi ta dokument izvrsten, zelo dober dokument je to. najprej Silvi Gijom. Na kratko, sem francozinja in menim, da je vprašanje osebnih podatkov napredovalo v zadnjih letih. Imamo nekatere države članice Evropske unije, ki jih to področje predvsej bolj zanima kot v preteklosti. Zdi se mi, da vseeno eh, zamujamo z odločitvami. Vaš dokument brez dvoma pomaga nam pri našem delu. Našla sem obeseditev, ki je precej zanimiva. Imamo vprašanje v zvezi s formulacijo, ki ste jo izpostavili, pravica do samoodločanja glede uporabe eh, podatkov. Dejali ste, da ima vsak posameznik pravico odločati o komunikaciji in uh, obdelavi samih podatkov. Vprašanje komunikacije seveda uh, je bolj preprosto. Zanima me, kaj uh, spada pod uporabo podatkov. Pogosto namreč nimamo besede pri obdelavi podatkov, glede na to, koliko teh je, glede na to, koliko različnih ljudi in uh, skupin jih lahko uporablja. Tako da malce več podatkov v zvezi s tem. Hvala. Hvala, Silvi. Naš poročevalec je bil tudi vključen, gospod Albrecht, zato sprašujem, Jan, ali želiš kaj povedati? Um, Hvala. Tudi jaz mislim, da je to izvrstno poročilo. Zelo dobro se spomnim naših pogovorov in vidim, da je mnogo misli, o katerih smo razpravljali, vključenih v to poročilo. To pomaga tudi začeti razpravo z nacionalnimi parlamenti in tudi različne javne razprave, ki potekajo v Evropskem parlamentu. Carlos Coelho je povedal, da potekajo tudi še druge razprave usporedno, zato moramo vse združiti. In to poročilo se mi zdi, da je izvrstna priložnost za to. Lahko rečem samo, da pozdravljam, če bi to poročilo predstavili tudi v nacionalnih parlamentih držav članic. Zato upam, da se bo to zgodilo oziroma bi vsaj morali obvestiti pristojne odbore v nacionalnih parlamentih o tem, da to poročilo obstaja. Hvala, Jan. Če ne želi besede noben drug kolega, prosim oba za zaključne pripombe. Slišali smo, kaj je povedal Jan Albrecht in rad bi postavil očitno vprašanje, ampak zanima me, ali je francoska vlada odreagirala na to poročilo gospod Albrecht in gospa Lorestin sta bila skupaj z menoj na svetu v Rigi. Zanima me, ali predstavlja to kak izziv. Vem, da se da besedo izziv prevesti na različne načine, ampak ne ostane tako. Zanima me, ali ste prosili tudi kolege iz drugih držav, naj preberejo to poročilo. Lepo prosim za vaše zavajene zaključne pripombe. Hvala. Merci, euh, Merci. Hvala, gospod predsednik in hvala poslancem in poslankam za vaše komentarje in vprašanja. S tem ste pokazali, da vas ta tema zanima oba. Jaz in Loron bom poskušala odgovoriti na. Uh, vse komentarje in vprašanja. Upam, da se ne bomo preveč nasprotovali, bomo videli. Bomo videli. Morda bom najprej odgovoril na vaše vprašanje, kaj počne francoska vlada in eh, kako bo uporabila to poročilo. No, francoski državni svet ima posebno ulogo to institucija, ki pripravlja poročila, ki ne končajo nujno nekje na policiji, kjer nabirajo prah. Gre za operativna poročila, vedno pripravimo jasne predloge. Ravno zato si prizadevamo, da so naši predlogi tako konkretni, kot tudi realistični. Ne glede na to, seveda, če se bo na to vlada odločila, da jih eh, upošteva ali ne. V tem primeru se je francoska vlada odločila, da pripravi zakon za digitalno tehnologijo. In predsednik vlade je želel, da najprej pripravimo javno razpravo pred pripravo samega zakonodajnega predloga imamo tudi svet za digitalno tehnologijo, še en organ, ki bo pripravil javno razpravo. Tudi onkraj naših meja. V dopisu je predsednik vlade svetu za digitalno tehnologijo dejal, da naj ga navdihne poročilo državnega sveta. Gospod Sitterman dela v kabinetu, no, dela. Ne vem, če lahko tako rečem, ampak sodeluje uh, z gospo Lemer. Poskušamo zagotoviti, da bo prišlo do usklajevanja naših predlogov in besedila vlade. Ne gre za neke besede, ki so zgolj v eh, zraku. Hočemo, da se prevedejo v prakso. Boš ti nadaljeval? Izvoli. No, to pomeni, da lahko odgovorim na vprašanje v zvezi z evropsko razsežnostjo in nacionalno razsežnostjo, na vprašanje gospoda Aguilarja. Vlada želi oblikovati nekakšno digitalno ambicijo za Francijo. To pomeni, da bo nastal predlog zakona za digitalno tehnologijo in to pomeni tudi, da lahko te predloge vnesemo v evropske zakonodajne predloge. Imamo na primer predlog o elektronski komunikaciji, imamo predlog, eh, ki zajema neutralnost interneta. In to sta ti dve razsežnosti nacionalna zakonodaja eh, je tista, do katere ima francoska vlada neposreden dostop, lahko pripravi zakonodajne preloge, če si tega želi. To pa je pomembno tudi za evropsko razpravo. Vlada lahko kot eh, predstavnica sveta uporabi naše predloge v razpravah v okviru sveta. Euh, Vaše vprašanje, gospod Lopez Aguilar je naslednje. Zanimalo vas je, če se francoska vlada zaveda dejstva, da rešitve skriva evropska raven, ne zgolj eh, nacionalna raven. Mislim, da v francoski vladi se tega zavedajo. Sam sodelujem uh, na splošnih eh, sejah. Vsak uh, teden, kjer je govora o zakonodajnih predlogih v začetnih fazah, preden ti pridejo uh, na mizo ministrov. In tam lahko vidimo, kako pogosto je evropska zakonodaja, tudi naša zakonodaja, pred desetimi, petnajstimi eh, leti v Franciji to ni veljalo na evropsko pravo, na evropsko zakonodajo smo gledali kot na nekaj tujega. Moj kolega Jean-Luc Soro, ki je zadolžen za evropsko pravo, se pogosto pogovarja s poročevalcem, zato da bi ugotovil, če je nekaj v praksi izvedljivo, eh, z vidika evropske zakonodaje ali ne. Tako da vam lahko zagotovim, da se teh stvari eh, zavedamo. Vsak seveda razume, da bomo imeli precej močnejši položaj eh, vizavi naših eh, kolegov na drugi strani luže, če bomo nastopali skupaj. Imamo pa manjši problem, seveda. Nekatere določbe so precej občutljive oziroma so uh, nacionalne države zelo pazljive, ko jih obravnavajo. Naprimer vprašanje policije in organov pregona. Kar pa še ne pomeni, da države med sabo ne morejo sodelovati. za francoske organe je bila sodba eh, oziroma odločitev v zvezi z digitalnimi pravicami eh, nekaj zelo zanimivega. No, verjetno se dotikam vprašanj, ki so precej občutljiva, ampak eh, to je treba narediti. Še nekaj drugih vprašanj gospod Coelho, Coelho, kakšne so razlike med državami članicami. No, pogosto gre za različne nacionalne tradicije. Naprimer, Emšo, ki je za nas v Franciji zelo občutljiva zadeva. V drugih državah, naprimer na severu, pa se uporablja precej pogosteje, precej eh, širše, tudi vsak dan. Razlike torej obstajajo. Mislim, da je tudi Evropski parlament to izpostavil, ko ste glasovali o e, Evropski uredbi in to z veliko večino več kot 600 glasov podprl. V državnem svetu smo imeli pred kratkim seminar o digitalni tehnologiji in temeljnih pravicah in velik del seminarja smo posvetili evropski razsežnosti. Tam smo imeli goste iz Nemčije, Belgije in tudi iz ZDA. Gre za to, da si v vseh teh državah zastavljamo ista vprašanja in poskušamo najti odgovore na njih. Vprašanje gospe Guillaume kako se odločati o uh, uporabi podatkov. Enostranskega odgovora na to vprašanje nimam. Mislim, da lahko izboljšamo možnosti posameznikov, da se o tem odločajo. Sedaj imamo uh, različne uh, pravice, do eh, spremembe podatkov in tako dalje, ampak te je pogosto težko izvajati, uporabljati. Vseeno pa lahko razvijemo orodja, ki bodo dovolila posameznikom, da laže izvajajo to vrstne pravice. Da se bodo ti lahko pogovarjali z uporabniki njihovih podatkov. Fundacija Internet eh, nove generacije je pripravila projekt, v sklopu katerega lahko banke in nekatere druge skupine posamezniku dajo vse podatke, ki so vse podatke, ki jih eh, imajo o tem posamezniku. In na osnovi poznavanja teh podatkov lahko posameznik uporabi te podatke, se odloča o njihovi uporabi. Imamo torej sklop predlogov, ki gredo v isti smeri in, se, in sicer isti smeri končnega cilja samo odločanja pri uporabi podatkov. Naj še jaz odgovorim, gospe Gijom. Na to temo lahko pogledamo z drugega vidika in ne vem, če bom s tem odgovoril na uh, vaše vprašanje. Lahko na to gledamo z vidika posameznika, kot je dejal uh, eh, Loro. Lahko pa na zadeve pogledamo z vidika platforme. definirati, želimo platformo in definirati obveznosti, ki niso ekonomsko nespremljive. To ne bi bilo smiselno. Nismo uh, se znašli v nekašni vojni proti tehnologiji. Ne. In s pomočjo tega koncepta zvestobe platforme, lahko napredujemo. Danes nismo imeli časa, da bi se spuščali v podrobnosti, ampak lahko bi torej vzpostavili platforme, kjer ne bi šlo zgolj za zbiranje oziroma spreminjanje podatkov. In morda lahko na ta način Eh, odgovorim na vaše vprašanje, kar se tiče uporabe podatkov, v kateri se odločajo posamezniki. Hvala. Um, Hvala obima gostoma in tudi vsem članom, ki so sodelovali v razpravi. Naslednja točka, ki jo imamo na dnevnem redu, pa je odziv na resolucijo Evropskega parlamenta o programu nadzora Agencije ZDA za nacionalno varnost. Eh, dokument, ki ste ga pripravila vidva, je tudi pomemben dokument, ki ga lahko uporabimo pri naših trialogih. Pred nami je naloga, ki si je najprej nismo predstavljali. Nisem želel Franciji izpostaviti kot posamezne države, ampak eh, mislim, da je pred nami velika naloga, da prepričamo države članice o pomembnosti tega dela. hvala za to kakovostno razpravo in za dokument, ki ga bomo dejansko lahko uporabili pri našem delu v naslednjih tednih in mesecih. Najlepša hvala. Hvala. Colleagues, we're going to. Um, thank you, yes. Um, so we, we move um, very well into the next item. Kolegi, zdaj se bomo lotili devete točke na dnevnem redu in sicer gre za odziv na resolucijo z dne 12. marca 2014. Eh, časovno smo na dobri poti, vendar pa ni z nami vseh poročevalcev v senci. Eh, ura je pol šestih in uh, zdaj bo šla vsa moja učinkovitost v nič, ker spet ne moremo pravočasno začeti. Ne vem, ali bi kar nadaljevali. Prav? Torej, deveta točka. Odziv na resolucijo z dne 12. marca v programu nadzora agencije DDA za nacionalno varnost, organih nadzora v različnih državah članicah ter njihovem učinku na temeljne pravice državljanov EU in čez atlantsko sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev. Želel sem povedati celoten naslov, kajti resolucija, ki je bila sprejeta 12. marca, je bila formalne narave. To je bila resolucija, ki je temu odboru dala nalogo, da spremlja eh, dogajanje na tem področju. In zdaj je pred vami dokument, eh, delovni dokument. E, imeli smo odgovornost, da ga pripravimo skupaj s poročevalci v senci. In naša naloga je, da e, nadaljujemo z našo preiskavo oziroma da e, iz nje povlečemo določene zaključke. Mislim, da je najboljši način, da se lotimo tudi praktičnih vidikov, ki so izšli iz prvotne preiskave. Sam bi rad eh, podal nek uvod. ki vam bo pokazal kompleksnost in dinamično naravo tega področja. Veliko dela poteka na tem področju in to vse od začetka preiskave marca 2014. Obstaja tudi pričakovanje, da bo Evropski parlament opravil eh, nekaj dela na tem področju, da bo proaktiven. Veliko pomembnega dela že poteka, kot sem rekel, eh, bodi si gre za PNR, poročilo gospoda Kirkhopa, eh, delo drugih poročevalcev in poročevalcev v senci na različnih področjih, eh, bodi si gre za eh, temeljna vprašanja svežna o varstvu podatkov, eh, pa moramo nadgraditi prvotno resolucijo. Sam bom podal nek uvod v ta dokument in upam, da bomo imeli lahko uvodno razpravo o določenih ključnih vprašanjih. Med eh, preiskavo, ki se je začela marca 2014, eh, čeprav se zdi, da je bila že veliko prej, eh, govorimo o digitalnem habeas corpus. Novim kolegom bom podal še nekaj informacij, čeprav je dvorana skoraj prazna. Ampak vseeno, ker se sestanek snema, želim podati tudi uh, Eh, nekaj dodatnih informacij. 16 eh, zaslišanj oziroma javnih predstavitev strokovnjaki smo imeli tekom te preiskave. Resolucija je bila sprejeta 12. marca. Zdaj pa imamo skupino za nadzor in spremljanje, ki bo zagotovila, da bo nadaljevanje tega dela uspešno. Govorili smo o številnih pomembnih eh, temah, o incidentih in dogodkih, eh, do katerih je prišlo tako v državah članicah, kot tudi eh, pri posameznih članih oziroma ko je šlo za dogodke, ki so se posameznim članom zdeli pomembni. Sam sem kronološko želel izpostaviti stališča posameznih držav članic. Tukaj gre za uh, izjave o dejstvih, ne gre za politične izjave. Kot vidite, je dokument kronološko zasnovan in izpostavljena so tudi stališča držav članic. Govoril sem tudi o dogajanjih na mednarodni ravni, eh, o dogajanjih v združenih državah. v dokumentu omenjam tudi tehnične eh, dogodke, razvoj dogodka na področju politik v evropskih institucijah in tako naprej. Preden se vsega tega lotim, želim podati še nekaj komentarjev o resnosti poročila. Kolegi so me prosili, da to izpostavim. Eh, šlo je za hekanje pri eh, SIM karticah. Eh, in sicer pri nizozemskem podjetju, eh, torej NSA naj bi nadzorovala tudi to podjetje in sicer naj bi eh, NSA in pa GCHQ izvajala določene zakonite dejavnosti, udarla v sistem. Skušali so doseči kar največ mobilnih telefonov, Eh, brez eh, soglasja operaterja in uporabnika oziroma operaterjev in uporabnikov sistema. Ukradli so določene enkripcijske kode in eh, pri tem niso vprašali za dovoljenje telekomunikacijskih podjetij in držav, ki jih to zadeva. Rekli so sicer, da agenci nista vedeli, vedeli za to, vendar pa eh, je to znak, da mora odbor Libe obravnavati te resne kršitve eh, varstva podatkov. Vem, da kolege skrbi ta tema. Nekateri kolegi niso sicer prisotni tukaj ampak odbor eh, je dosegal soglasje, da bomo tudi v naslednjem mandatu eh, nadaljevali s eh, priporočili in spremljanjem. Poročilo je članom zagotovilo nove podatke o dejstvih, ki so se zgodila na terenu, o trenutni situaciji glede digitalnega HBOS korpus, ki se predlaga. Naj eh, omenim nekaj teh eh, dogodkov. Vsebina delovnega dokumenta eh, obsega tudi nova odkritja od marca lanskega leta, naprimer zbiranje podob, obraznih podob za obrazno prepoznavanje, potem podatke o odvetnikih, ki so jih eh, prestrezali in druge zadeve. Omenjam tudi resolucije Združenih narodov. Mm, ki pozivajo k temu, da države zagotovijo polno spoštovanje osebnih podatkov in pa pravic državljanov. Potem omenjam tudi razvoj dogodkov eh, v ZDA, ko je senat zavrnil eh, zakon, in pa obljubo eh, državnega toživca Holderja glede krovnega sporazuma. Eh, naš odbor bo poslal eh, delegacijo v Washington od 16. do 20. marca, da bodo tam naši člani razpravljali o varstvu podatkov. Gori se v tem, da potrebujemo še več razprav o zasebnosti in varstvu podatkov. Ni pa to privedlo še do konkretnih ukrepov. Kar se tiče eh, uradnega pregona, mm, nimamo dokazov, da bi prišlo do napredka v zvezi z našo resolucijo. V državah članicah ni dokazov za to, da bi se upoštevali primeri najboljše prakse. Kar se tiče tehničnih primerov, Eh, imamo tukaj eh, nekaj napredka pri enkripciji in delokalizaciji oblakov. Bolj se upošteva to kot pa načelo uh, zasebnosti. Kolege bi rad upozoril, da bomo imeli konferenco o informacijski tehnologiji leta 2015 prejeli smo iz DG ITEK eh, poročilo o tem in sicer, da ni prišlo eh, do nobenega napredka pri razvoju akcijskega načrta eh, na področju IT. Obstaja pa tudi širši imperativ za takšno konferenco. Mi kot odbor moramo Eh, organizirati konferenco o zaščiti eh, vsebin na spletu. Eh, združili bomo številne strokovnjake, ki bodo prišli na to konferenco in sicer bodo govorili o različnih vrstah tehnologije, enkripcije, varnosti, informacijske tehnologije. To zadeva veliko akterjev, ki morajo stvari razumeti, mm, pa zaenkrat različnih orodij ne znajo uporabljati. Eh, zagotoviti moramo, da bodo ljudje znali uporabljati ta orodja in da bodo na tekočem z napredkom na področju tehnologije. Eh, moramo se znati soočiti tudi z ranljivostjo naših eh, računalniških sistemov, Poleg tega je treba ukrepiti kapacitete EU na področju IT tehnologije. Imamo Evropski digitalni HBS korpus, vendar ta še zdaleč ni dopolnjen. Eh, od sveta pričakujemo, da bomo dobili besedilo eh, o svežnu za varstvo podatkov. Eh, Sporočevalcem Janom Albrechtom. Sva veliko govorila o varstvu podatkov, udeležena sva bila tudi v svetu, tudi z gospod Lauristin. In Jan Albrecht bo gotovo več povedal o tem v naši razpravi. Potem pri Safe Harborju še vedno uh, čakamo, da komisija zagotovi uh, podatke o kršitvah. To so torej ključni izzivi, ki so pred nami, uh, ko gre za nadaljevanje uh, tega poročila. Uh, kronološko sem podal podatke o tem, kaj se je dogajalo od marca 2014. Glavni izziv, eh, ki je pred nami, dragi kolegi, pa je, da je stvari ogromno vprašanj in problemov je veliko in od nas se pričakuje, da smo bolj eh, proaktivni. Mi kot parlament in kot odbor eh, Libe. Torej, aktivni moramo biti na področju množičnega nadzora in varstva podatkov. Poleg eh, svežno varstvo podatkov PNR in eh, drugih vprašanj moramo biti proaktivni tudi pri vseh pomembnih vprašanjih eh, v kontekstu nadaljevanja te preiskave imamo odgovornost, da izpolnimo obveznosti iz resolucije. Predstavil sem ta delovni dokument in upam, da boste tudi vi imeli kakšne predloge, poročevalci v senci pa tudi drugi člani in članice odbora. Uh, mogoče sem govoril predolgo, ampak pravzaprav sem predsednik in se lahko kar sam ustavim. Carlos Coelho, prvi govorec. Izvolite. First, Hvala. Tri stvari bi rad povedal. Najprej želim čestitati za ta dokument. Dokument, ki ste ga pripravili vi, Claude Morais, je zelo dober. Eh, vsebuje vse podatke in to na zelo precizen in jedrnat način. Po prvem branju ne moram izpostaviti še nobenega manjkajočega elementa. Eh, dokument je zelo celovit. Eh, tako da lahko samo čestitam. Druga moja pripomba pa zadeva naslednjo temo in to je pravzaprav eh, hecno. Eh, prisluhnili smo predstavnikom državnega sveta iz Francije, ki eh, sta ponudila veliko idej, da bi imeli evropski zakon o digitalnih pravicah, habeas corpus, z osmimi dejavnostmi, Mm, to ste omenjali in dobro opredelili tudi vseh osem dejavnosti. Tukaj naj eh, opozorim na dejstvo, da ima vsaka dejavnost tudi svojo časovnico. Eh, te dejavnosti niso vse povezane med sabo in če se bomo sredotočali na eno, lahko izgubimo pregled nad celoto nad celotnim evropskim digitalnim habeas korpusom. Rad bi vas na to upozoril. Na koncu pa želim povdariti tudi potrebo, da moramo biti pripravljeni na naslednje korake. Spomnili se boste v četrti točki vašega delovnega dokumenta, je veliko priporočil, eh, ki zadevajo druge institucije, ampak potrebujemo tudi priporočila za naš parlament. Eh, mislim, da bi morali slediti tem priporočilom in organizirati dejavnosti, ki so že predvidene. Zakaj? Živimo v času, ko pod eh, pretvezo, da se borimo proti organiziranemu kriminalu in terorizmu, lahko na, smo lahko tukaj deležni tudi več pritiska glede vprašanj, ki so povezane z varnostnimi temami. Mislim, da moramo ohraniti ravnotežje in državljanom moramo jasno predstaviti eh, idejo, da se ne odrekamo njihovim pravicam, tudi ne njihovim digitalnim pravicam. In da so za nas te teme še vedno pomembne. Zato priporočam vam in vsem kolegom, da ne pozabijo na te korake, ki so zapisani v poročilu. Tudi to moramo imeti na dnevnem redu in med našimi prednostnimi nalogami. Politično sporočilo, ki ga pošiljamo našim državljanom, je, da se ne odrekamo njihovim pravicam. Hvala. Hvala, Carlos. Naslednja pa je Kornilija Ernst. Izvolite. Ja, dank. Hvala lepa. Hvala, Klot. Za ta dober delovni dokument to je treba povedati že na samem začetku. Vemo, kakšna je dilema, to ni dokument, to je izvajanje tistega, kar smo si zastavili in kar komisija in svet nista ravno navdušeno sprejela. Videli smo, kaj se je zgodilo. Videli smo, da je veliko zahtev iz poročila še odprtih. Odprta je še problematika SWIFT-a, problematika tako imenovanih safe harbors, sporazum ZDA, odprta evalvacija, sporazum o izmenjavi podatkov in še mnogo drugih stvari. To je problem, s katerim imamo opravka. Mi lahko tu sprejemamo še tako dobre delovne dokumente in pripravljamo poročila na lasno pobudo, ampak dokler se nič ne naredi in dokler se ne izvaja pritisk na inštitucije, še zlasti na države članice, da se premaknejo, ne bomo dosegli v odnosu za ZDA nič. Zaključila bi s tem, da povem, da je zelo pomembno, da si zastavljamo vprašanje o našem odnosu z ZDA. Prijateljski odnosi že, ampak mislim, da ne smemo biti podrejeni v odnosu do ZDA, tako pa se Evropa trenutno obnaša. Zadnji primer, s katerim smo imeli opravka, kaže, kaj se je dogajalo ne gre samo za agencijo za nacionalno varnost iz ZDA, gre tudi za tajne službe Združenega kraljestva. Vidimo, da nimamo rešitev ne samo za ameriško agencijo NSA, pač pa tudi za druge tajne službe. Zato bi si morali zastaviti nalogo, da te škandale, ki pravzaprav postajajo naš vsak dan, da se tem škandalom zoprstavimo. Nelia, um... Hvala, Kornelija. V dokumentu omenjam tudi vsa ta neodprta poglavja, od Safe Harborja do krovnega sporazuma z ZDA. Zdaj podajam že svoj zaključek, eh, žal mi je, ampak eh, želel sem omeniti tudi učinke resolucije, ki smo jo sprejeli med političnimi skupinami in upam, da bo eden od zaključkov tudi ta, da se bo celoten parlament izrazil o teh poglavjih, o teh neodprtih oziroma neodprtih poglavjih. Barbara Spinelli, eh, naslednja dobi besedo. Grazie. Hvala. Hvala lepa za to poročilo, ki nam ponuja zelo dober pogled. Tudi sama sem želela dati svoje pripombe, Klod. Res je, ko praviš, da nas morajo državljani videti kot bolj proaktivne. Ali nas bodo res videli kot take? Samo, če bodo dobro obveščeni. To po mojem mnenju pomeni, če bomo imeli načrte, zelo dobro pripravljene načrte za tako imenovane žvižgače. Imamo tudi odstave, ki je namenjen točno temu in zdi se mi, Klod, da si na tem mestu nekoliko pesimističen. Namreč, potrebujemo evropski načrt, kajti vsaki državi se to vprašanje doživlja na drugačen način. To je podobno, kot je tisto, o čemer je govoril kolega Kueljo. Moj vtis je, da ni jasnega odgovora komisije, ki bi morala biti proaktivna v tem primeru, kajti ali bomo žvižgače zaščitili na evropski ravni ali pa bomo še naprej priča situacijam, ki se vedno znova ponavljajo. Res je, da smo tu uh, lahko nekoliko pesimistični. Zanima pa me, ali sem prav razbrala tvoj pesimizem v poročilu. Absolutno prav. Uh, Povsem prav imaš, Barbara zaščita žvižgačev je eh, bila priporočena v izvornem besedilu. In to priporočilo je bilo zelo pomembno, vendar pa eh, se ne izvaja na evropski ravni. Ni to vse evropski predlog. Prav imaš, eh, ko praviš, da je to pomembno in to sem želel izpostaviti tudi v svojih zaključkih. Sem pa to zdaj še enkrat jasno povdaril, da je vse skupaj še bolj jasno. Naslednji pa je Jan. Hvala. Samo pridružim se lahko tistim, ki ti čestitajo za to poročilo, za ta delovni dokument, se upravičujem. Mislim, da je to odlično izhodišče za delo, ki se bo kmalo začelo. Uh, ko gre za nadgradno naše resolucije iz marca lansko leto, rad bi izpostavil določene točke, ki zadevajo priporočila in pa tiste točke, ki smo jih že izpostavili v resoluciji lansko leto. Vsa priporočila uh, pa se ne izvajajo. In, uh, Zaradi tega sem zelo razočaran. Institucije jih ne izvajajo. Najbolj žalostno od vsega pa je, da teme, ki smo jih izpostavili v poročilu v zvezi z našo lastno uh, institucijo, da se tudi to ne spoštuje. Tu pa je že prav smešno. Imeli smo poseben sestanek posvečen uh, temu, kaj lahko stori ta institucija, pa se od takrat ni nič zgodilo. Že eno leto je od tega in to je povsem nespremljivo. Mislim, da moramo čim prej ukrepati. In predsedstvo se mora zavedati, da tukaj ne gre za to, kako se eh, organizirajo oziroma rezervirajo dvorane za eh, zasedanja, ampak da gre za politično vprašanje. Mene sprašujejo tudi vodje obveščevalnih služb, zakaj je zaščita uh, tajne službe te institucije tako šipka. Če ne bomo dosegli rezultatov eh, na tem področju, bomo resnično pred velikim problemom. In dobro, da eh, ste to izpostavili, dobro, da ste to izpostavil Klod kot enega naslednjih korakov. To je prvi korak, ki ga moramo storiti. In eh, dokler ne bomo ukrepili informacijske tehnologije v institucijah, v parlamentu, ne bomo nič dosegli. Eh, in vse skupaj trenutno ne deluje. Eh, kolikor sam vem, se ni še nič zgodilo od resolucije. Še vedno imamo sisteme, kjer obstajajo zadnja vrata in druge vrzeli. To sem želel izpostaviti kot prvo, ker se mi zdi, da ne moram več odgovarjati na vprašanje ljudi, eh, kar zadeva naše lasne pomankljivosti, ki jih očitno nismo sposobni popraviti. Glede drugih priporočil pa se strinjam s Karlosom Koeljom. Eh, držati se jih moramo in eh, sprejem krovnega sporazuma ter svežna o varstvu podatkov in pa prekinitev TFTP in pa eh, varnega pristana. Vse to mora biti na našem dnevnem redu, s tem se moramo ukvarjati. Jasno moramo tudi povedati, tudi komisiji, da eh, ne morejo preprosto ignorirati naših zahtev. Eno leto je že minilo in uh, Nekega dne bo naše resolucije treba začeti imati resno. In če se to ne bo zgodilo, potem bomo pred velikim problemom. Pa še eh, dogodki oziroma razvoj dogodkov. Nismo dovolj jasno poudarili pri rezultatih naše preiskave, da ne gre samo za Agencijo za nacionalno varnost v ZDA. Tukaj gre tudi za naše lasne obveščevalne službe. Zadnji dokument o javni ozaveščenosti, eh, o napadu na eh, podjetje, ki je bilo omenjeno in na eh, sisteme ter prisluškovanje GCHQ. Vse to mi je pokazalo, da gre za eh, akt agresije znotraj EU. Vsi smo evropski parlamentarci in se kot taki moramo zavedati, da se tukaj nekaj dogaja. Eh, dogaja se nekaj, kar je nespremljivo za evropsko integracijo. Ob vsakem takem dogodku v mednarodni skupnosti bi rekli, da gre za napad. Tukaj gre za kibernetsko vojno in ta se zdaj odvija znotraj EU mislim, da moramo biti bolj jasni in odločni eh, glede tega kot Evropski parlament. Mm, kar se tiče naših vlad v svetu, bi tudi rekel, da morajo ukrepati. Nacionalna varnost je konec koncev v njihovih rokah. In eh, ko bomo govorili o tem, bi, morali, bi se morali vprašati tudi, kaj delajo naše vlade, da nas uh, zavarujejo pred takimi napadi. Ne gre samo za uh, integriteto držav in narodov, ampak uh, tudi naše demokracije, ki temeli na pravnem redu in vladavini prava. Hvala. Eh, preden bo besedo dobila Sofi, bi omenil še nekaj. Če malo to sem omenil v svojih uvodnih besedah, to želim povedati za kolege, ki so prispeli kasneje. Hvala. Upravičujem se kolegom, če bom samo ponovila tisto, kar so povedali že drugi, ampak. Eh, sama sem mislila, da se ta razprava začenja 15 do 6, uh, eh, zato sem prišla pozno. Nihče me ni poklical, da se je razprava začela že prej. No, upam, da bo še vedno to, kar bom povedala, relevantno. Tvoje besede so vedno relevantne, Sofi. Torej, ni pomembno, če sem zamudila. Uh, Omenil sem eh, že malo to, opisal sem, kakšna je trenutna situacija. Uh, ljudje so prišli k meni, eh, govorili smo o tem. To sem povedal v svojem uvodnem nagovoru. No, pa začnimo s primerom Džimalto. Sama sem uh, Evropski komisiji že poslala pisno vprašanje parlamenta uh, Poslala bom še nadaljna vprašanja, kot je rekel Jan. Če preberemo definicijo kibernetskega uh, kriminala v konvenciji, je to primer tega. E, eh, GCHQ je eh, zatrdil, da karkoli so uh, naredili, da je bilo v okviru prava, niso pa povedali, uh, Eh, katerega prava, sama bi rekla, da eh, je šlo za džungelsko pravo. Potem pa imamo še en primer. Udrli so tudi v Belgakom. Imeli smo eno zaslišanje, eh, na katerega niso prišli. In če zdaj javno trdijo, da je to, kar so storili zakonito, potem mislim, da bi morali izkoristiti našo pristojnost in jih še enkrat povabiti v Libe naj pridejo sem in razložijo, kako je lahko zakonito to, kar so storili. Če berem konvencijo o kibernetskem kriminalu, potem mi je jasno, da so njihove dejavnosti nezakonite. Če bi to storila Kitajska, če bi udarla v sistem nekega podjetja, ki ima sedež na evropskem ozemlju, ali bi rekli, da je to zakonito, ali če to naredi Zimbabve, ali bo vse skupaj zakonito. Ne, v tem primeru pa bi šlo za. Uh, Eh, kibernetsko vojno, za kriminal ali za terorizem. Potem pa to stori eh, država članica EU, vdre v sistem družbe, podjetja, ki eh, ima sedež na evropskem ozemlju. Ne vem, zakaj to ni zločin. Karkoli se je zgodilo v primeru preiskave, sodne preiskave Belgakoma, kaj se dogaja na tem področju, ali uh, je stvar uh, pristala nekje v predalu. Zdaj govorimo že o dveh primerjih, ko je Evropska tajna služba vdrla v dve podjetji eh, s sedežem na ozemlju druge države članice EU. In če podjetje trdi, da je to zakonito, potem naj pridejo sem in nam tukaj v parlamentu odgovorijo, kako je to lahko zakonito. Tukaj ne gre samo za vladavino prava, ampak pravzaprav za eh, našo lastno varnost, varnost naših komunikacij. Gotovo so vzpostavili številne delovne skupine, ljudje vse skupaj resno obravnavajo, imajo razprave ob kosilu, karkoli, ampak kolikor vem, se ni zgodilo nič zato, da bi bila naša komunikacija varnejša. Mi smo na komisijo naslovili določena vprašanja tudi o škodljivi programski upremi. Komisija pa je rekla, to se nas pravzaprav ne tiče. E, niso rekli, ne briga nas, e, ampak to smo lahko prebrali med vrsticami. Naša komunikacija ni varna in to je dejstvo. To je dejstvo varnost ni zagotovljena in od odkriti se ni zgodilo nič za to, da bi naša komunikacija postala bolj varna. Kaj pa bomo mi naredili? Kakšen bo naš odziv? Resolucija? Delovna skupina? Ne vem. Sama mislim, da če se same sebe obravnavamo dovolj resno, potem bi morali imeti še eno preiskavo. In še enkrat bi morali povabiti uh, tajno službo Združenega kraljestva, da nam poda določene odgovore. Mm, glede od drugega pa se strinjam z ostalimi govorci, priporočila, resolucija. Uh, mislim, da ni v nobeni državi članici ali pa pri komisiji prišlo do kakšnega napredka po eh, naših priporočilih iz resolucije. Eh, organi nadzora nad obveščevalnimi službami ne delujejo nič bolje kot prej, ali obstaja sploh kakšen tak eh, nadzor, eh, ali obstaja nadzor nad bilateralnimi sporazumi med tajnimi službami, tudi ne. Ne vem, ali gre v primeru Džibalta in Belga Koma za tako dvostransko sodelovanje, ali to lahko tako obravnavamo, mislim, da ne, ampak. Eh, mislim, da bi to preiskavo morali nadaljevati in nadgraditi. Veliko razlogov je za to. To je edina, edino sredstvo, ki ga imamo na voljo. Žal mi je, da nimamo močnejšega instrumenta, ampak tiste, ki jih imamo, bi morali izkoristiti v polni meri. Hvala. Uh, na Twitterju piše da sta oba z Janom zelo mračno razpoložena, pesimistično. Jan, nekaj si dejal, da bi bilo prav, če bi kdo opazil naše resolucije. To se mi je zdelo zelo zabavno, res je, prav bi bilo, če bi kdo to opazil. In zdaj, ko je tudi Aksel Vos tu, želim povedati, poročevalcem v senci. To bo sporočilo parlamenta. Kornelija Ernst je dejala, koliko stvari je še odprtih, kaj vse se še ni zgodilo. Lahko bi navedli vse te stvari, ki se še niso zgodile. Tudi to, kar je omenila Seufindfeld. Sam sem navedel kronološko vse tisto, kar je še odprto, vsi sporazumi, ki še niso izvedeni, svežen, ki je ostal neizveden zadnjih šest mesecev. Prav bi bilo, če bi vse politične skupine zahtevale določen napredek, saj pri tistih stvarih, za katere menimo, da so v našem interesu. Govorimo namreč o resoluciji, ne govorimo o čem drugem. Ampak govorimo tudi o tem, da bi organizirali konferenco pod okriljem GD za informacijsko tehnologijo. Nočem kakršnekoli konference. Hočem konferenco strokovnjaki, zakaj je naša eh, informacijska varnost grozna, zelo slaba. Kako se lahko pogovorimo o možnih spremembah. Skratka, govorimo o stvarih, ki bi lahko ostale nedotaknjene. Ja, seveda smo negativno razpoloženi zato, ker je toliko stvari ostalo pravzaprav nedotaknjenih in popolnoma nerazrešenih in zato to mračnjaštvo. To je tako kot hrib, na katerega skušaš vsakokrat znova plezati, pa se vedno kaj zgodi. Mislim, da bi morali biti optimistični vsaj glede tega, da se vsaj lotevamo teh vprašanj. Opravičujem se za ta medklic. Zdaj pa iz odbora za pravne zadeve Aksel Vos. Izvoli, Aksel. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa za opravljeno delo. Gre za dober seznam stvari, ki jih vedno znova osvetljujemo. Jan Albrecht je povedal, da se ne smemo koncentrirati zgolj na ameriško agencijo za nacionalnost, pač pa so tu še Kitajska, Rusija, Severna Koreja, tudi tam je podobno. Zato se mi zdi, da je ta strategija prava, da vedno znova opominjamo za to, seveda je to frustracija, ker bi si človek želel, da bi zadeve delovale bolje, hitreje, ampak morda bi lahko neodvisno od varstva podatkov, krovnega sporazuma in drugih stvari, o katerih se moramo izpogajati in ki zahtevajo svoj čas, tu pač moramo počakati, ampak morda bi lahko bili boljši pri tisti točki, ko govorimo o naših komunikacijskih sredstvih, ki jih je potrebno zavarovati. Dejansko evropske inštitucije niso pripravljene na preprečevanje vohunjenja, udora v sisteme in zato bi morali vsaj pri tem poskrbeti, da bomo boljši. In če že kažemo s prstom na tuje tajne službe, potem ni ravno koristno, če naše počnejo isto, pa se vse skupaj enostavno ignorira. Mislim, da ko govorimo o posameznih eh, točkah, bi lahko nadaljevali. Četrta točka, kjer so navedeni nadaljni koraki, tu bi bilo prav, če bi ne govorili samo o upravi parlamenta, ki govori o nedelovanju komunikacije in o slabi zaščiti. Prav bi bilo, če bi se oglasila tudi komisija in svet. Dobro bi bilo, če bi poiskali pravo pot, da bi morda poiskali način za zaščito zaupnih dokumentov, ki ne bi bili na voljo čisto vsakemu. Videti moramo, kako bomo na tem področju ne vem, preko Europola, ki je trenutno pač že obstoječi organ v boju proti vsem tem pojavom, kako bi torej z njihovo pomočjo lahko poskrbeli za to, da bi Europol imel tudi ustrezno pravno podlago za to, da je dejava na tem področju. Ne vem, kako bi se dalo sicer relativno hitro kaj drugega narediti, morda s tem, z Europolom, zato da bi, kot rečeno, okrepili varnost naše komunikacije. Ampak mislim, da so to koraki, ki se jih lahko lotimo. Upam, da pri pogajanjih, ki trenutno potekajo na področju varstva podatkov in krovnega sporazuma, upam, da bodo ta pogajanja čim prej zaključena in da bomo potem eh, lahko eno od teh nalog na seznamu odkljukali. prav je tudi, da imamo časovne roke in da gremo s tem potem tudi v javnost. To mora biti nenehen proces, nenehno moramo opominjati naše odprta vprašanja. Tudi na področju gospodarskega vohunjenja bi morali komisijo zadolžiti, da naše gospodarstvo, naša podjetja nasploh upozori, da so podjetja sama odgovorna, da zaščitijo svoje podatke in da ne dovolijo, da bi znanje odtekalo zaradi neukrepanja na tem področju. Skratka, prav je, da na to vedno znova opominjamo in tudi države članice bi morale nekaj več narediti v tej smeri. So we can take Joseph next. Sophie, lahko najprej Joseph, potem dobiš besedo ponovno ti. Hvala, predsednik. Zelo vesel sem te pobude in mislim, da je to tudi v dobri tradiciji Evropskega parlamenta. Evropski parlament je bil tudi v primerjavi z nacionalnimi parlamenti eden redkih organov, ki se je oglasil v zvezi s škandalom z Ameriško agencijo za nacionalno varnost. Mislim, da smo to dolžni našim voljivcem in prav je, da v tej tradiciji ponovno obravnavamo to vprašanje. Mislim, da je gospod predsednik zelo realistično opisal stanje, lahko smo pesimistični, pesimistični zato, ker vse to uznemirjanje iz pretenega leta je nekako potihnilo. Želeli bi si, da bi vsi tisti, ki smo jih kritizirali, nadaljevali. In tudi, da bi vso to ne gotovost izkoristili za to, da bi vsa aktualna vprašanja vključili v sedanjo politično razpravo. Parlament je veliko dosegal. Videli smo, da smo sprejeli sveženo varstvo podatkov za ogromno večino, to je bil velik korak naprej. Po drugi strani pa vidimo, da imamo inštitucije na evropski ravni, ki se požvižgajo na to in ki jih to sploh ne zanima in nimajo nikakršnega interesa, da bi ta habeus corpus nekako zbudili v življenje. In nekateri so enostavno zadovoljni sedanjo situacijo in jim povsem zadošča, če se tu in tam kaj kritizira. Mislim, da bi ta razprava zaslužila, da se je udeleži več kolegov. Mislim, da smo tukaj nekaj osamljenih predstavnikov nas je, lahko bi rekli, da je to elita, lahko bi rekli, da je ura že relativno pozna. In škoda je, da ne razpravljamo intenzivnejše, ampak kakorkoli že, to je dober znak, zaključil bi pa s tem, kar so povedali že prejšnji govorci in sicer pravi čas je, da zadevo ocenimo pesimistično vendar pa bi si lahko to tolmačili tako, kot je dejal Gramši in sicer dejal je, da potrebujemo pesimizem razuma in potrebujemo optimizem možnega. In morda bi zato morali zaradi tega, ker se zavedamo, da je treba nekaj narediti, zaključiti. Mhm bolj optimistično. Hvala lepa. Čozo, um, veliko ljudi spremlja to razpravo. Niste elitisti. Gledam v smeri proti Korneliji. In dejansko sem sam hotel dodati, da kolegi, ki so trenutno tu, so ravno kolegi, ki so sodelovali na vseh izmenjavah mnen. Vsem sem se hotel zahvaliti za to. Opravičujem se, če sem sam bil eh, nekoliko pesimističen. Na začetku, če ste videli, sem bral, zato ker nisem hotel zamuditi nobene ključne točke varnosti, enkripcije in podobno. In to je razlog, zakaj. Zaradi tega, ker je toliko stvari, ki ni bilo izvedenih, toliko je stvari, kjer zadeve stojijo. Problem, ki ga ljudje imajo, ljudje, ki spremljajo delo parlamenta. Vsem vam, bi želel povedati, zlasti pa kolegom, ki so poročevalci v senci. Ljudje hočejo videti, da je parlament resen, ne glede na to, kakšen je pogled na resolucijo. Pri enkripciji, informacijski varnosti, storitvah v oblaku, tu želijo naši voljivci, da vidijo zrelost tega parlamenta na vsaki pomembnejši konferenci se pojavlja vprašanje, kaj pravi parlament na te teme. Novinari so poročali o priporočilih, ampak ali je katera od držav članic kaj naredila? treba je omeniti, da imamo publiko in če tudi ni veliko ljudi v dvorani, pa se to prenaša preko interneta, zato moramo vedeti, da bodo ljudje spremljali, kaj se bo v nadaljevanju dogajalo, ne glede na to, koliko nas je tukaj. Hvala vsem tistim, ki ste ostali tudi ob tej pozni uri. Zdaj pa, če dovolite, bi kar nadaljevali. Juan Fernando. López Aguilar, hvala, ker vem, da si predsedoval mnogim od teh sestankov. Hvala. Ravno to sem želel povedati že nekaj časa. Tisti, ki smo tu, kažemo, da smo zauzeti za to tematiko. To nas skrbi. Mi smo se odzvali, ko so se zgodili ti škandali množičnega nadzora mi smo se odzvali. Še več, mi smo bili edina inštitucija, ki se je odzvala. Mi smo bili edini dom, kjer se je sprožila preiskava o kršitvah temeljnih pravic. In zato je prav, da obravnavamo vse te točke, ki so bile toliko krat vedno znova prebrane. Seveda cenim osnutek poročila in vse vloženo delo v ta osnutek. Rad bi ti ne samo čestital, ampak izrazil najviše spoštovanje za vsak element tvoje presoje, ki ga najdemo v poročilu. Jasno si zapisal, da bi mm, morali ravnati tako, da nas bodo videli kot proaktivne in vsekakor moramo biti v prvi vrsti. Dejal si, da se ta razprava predvaja preko interneta, da nas javnost spremlja, ampak potrebujemo še več. V predvolilni kampanji je vsak od nas promoviral neke teme, ne glede na to, kakšna je naša politična barva in eh, temeljne pravice, zasebnost, so nedvomno med temi temami, pa tudi dostojanstvo Evropske unije morajo naši partneri spoštovati. To velja tudi za ZDA in Agencijo za nacionalno varnost. Mi se obračamo na javnost za to, da bi povedali, da je pravzaprav zelo malo ljudi vedelo, da je bila opravljena preiskava v tem parlamentu. Sprejeta je bila resolucija parlamenta. Zato bi morale biti neke posledice. Vedno znova se pritožujemo, da svet ali komisija ne izkazujeta zadostne zauzetosti, ker ne sledita priporočilom, ampak Morali bi se tudi pritoževati nad našo sposobnostjo, da se obračamo na javnost. Mi smo opravili del naše naloge in nadaljujemo, ampak mislim, da bi morali posvetiti vsaj minutko našega časa, da bi razmislili, kako bi lahko izboljšali našo možnost komuniciranja v zvezi s to resolucijo. In to ima v mislih vsa poglavja, od žvižgačev do. krepitve sposobnosti našega informacijskega sistema za zavarovanje informacij, ki se tičejo inštitucij EU. Potem so tu še diplomatski vidiki. Saj minutko bi morali posvetiti temu, da razmislimo, kako bi lahko izboljšali našo sposobnost komuniciranja. Morda nekateri res spremljajo ta naš sestanek preko interneta. Ne na zadnje smo zelo pregleden, transparenten parlament, ampak zelo malo ljudi ve, da smo se ukvarjali s to tematiko, da smo opravili preiskavo in da temu še kar naprej sledimo. kot vidimo tudi v delovnem dokumentu. Čestitke za njega, ampak mislim, da bi vse skupaj morali bistveno bolje skomunicirati. Seveda, to je naš dokument. Tudi tistim, ki so se ukvarjali s preiskavo, se želim zahvaliti. Rad bi se zahvalil vsem kolegom, ki so bili takrat tu, ko se je to eh, izvajalo. Ana Gomes, potem pa Sophie Intfeld, ki ima postopkovno, postopkovni predlog. Ana Gomes. Zdaj govorim v logi poslanke v odboru AFED, ne Libe. Predstavili smo osnutek besedila kot neko opombo k predlogu, to še ni končna različica, ampak je naš prispevek k dokumentu odbora Libe. Tu se moram pridružiti um, mračnemu razpoloženju in percepciji, da našim priporočilom niso sledili na nek način vidimo, da je zdaj pritisk še večji z vidika zunanjih zadev, obrambe in varnosti. Vidimo, da potreba po boju proti terorizmu zastavlja velik pritisk. Potrebujemo ravnotežje med varstvom podatkom in ukrepanjem. Svet ne more tako naprej, ne da bi poiskali rešitev za zakonodajni svežen, o katerem smo že govorili. Tudi pri čezatlantskih odnosih, ki so zelo pomembni, je še en dejavnik zelo pomemben, poleg boja proti terorizmu. In to je TTIP. TTIP je seveda nekaj ločenega, ampak ti tip ne more iti naprej, če ne bo razrešeno vprašanje varovanja podatkov. To je osrednjega pomena pri percepciji naših državljanov. Ne more iti naprej, če predtem ne rešimo vprašanja varovanja podatkov. Sporazum EU ZDA, ki bo zaščitil zasebnost in informacije. Prav tako je ključnega pomena tudi pravica do upravnih in drugih pravnih sredstev. Vsi vidiki, ki se nanašajo krovnega sporazuma med ZDA in EU, vsi vidiki morajo biti uh, do konca razrešeni. Mislim pa, da moramo biti glasnejši, ne samo v interakciji z našimi kolegi v ameriškem kongresu, ampak tudi v odnosu do civilne družbe. Civilna družba nas lahko razume, kaj imamo v mislih, ko govorimo o tem, da želimo zaščititi naše državljane. slišala sem, da moramo biti veliko bolj uh, aktivni, ko gre za sodelovanje s civilno družbo. Gre za varstvo podatkov naših državljanov, gre za individualno varnost in kolektivno varnost. Seveda, to predstavlja velik pritisk na naše službe. Potrebujemo skupno definicijo nacionalne varnosti, okrepiti moramo tudi našo informacijsko varnost, kot je že bilo povedano, in zagotoviti moramo, da bomo imeli demokratični nadzor nad našimi obveščevalnimi službami. To obstaja v ZDA, ne obstaja pa na ustrezen način v EU. Moja domovina je tak primer, prej sem že omenila da je nek tajni agent posredoval informacijo o tem, da so se izvajala prisluškovanja, če tudi jih portugalska zakonodaja prepoveduje. To kaže, da demokratični nadzor ne deluje. In če se to dogaja na portugalskem, sem prepričana, da se to dogaja tudi v drugih državah. Zato menim, da bi morali izvajati pritisk na vlade in inštitucije EU. Preden kolegi odidejo, bi rad povedal še par stvari v zvezi z Washingtonom. Ampak hvala lepa. Very, very Sophie, zelo, zelo kratko postopkovno vprašanje, kaj ti vem, da morajo tolmači oditi. Na kratko, dobila sem nekaj povratnih informacij o razpravi, ki je potekala v nizozemskem parlamentu danes popovdan. Minister je dejal, da sicer ne more odgovoriti javno, ampak presenetljivo je to, ko je dejal, da če bi proti vohunske službe dokazale, da je prišlo do udora, bi prišlo do sankcij. Sankcije pa bi pomenile to, da bi ponovno pregledali dvostransko sodelovanje, vključno z omejevanjem ali ukinjanjem izmenjave informacij. Točno to kaže, zakaj je nujno, da preizkujemo take primere, kajti če se bo to dogajalo in se nihče ne odzove, potem izmenjava informacij, o kateri govorimo, da je nujna, tako izmenjavo moramo ukiniti manj izmenjave informacij. Vsi tisti, ki jih zanimajo ne samo temeljne pravice, ampak tudi varnost, morajo to postaviti na vrh seznama prioritet. Prisluhnila sem vsem prispevkom. Vsi so na barikadah, veliko je zgražanja, ampak kaj bomo naredili? Ali bomo dali predlog za novo preiskavo? Okay. Ja, ravno to sem hotel reči. Ravno to sem hotel reči. Kolegi. Prosim kolege, da še ne odidejo, da lahko povem to, kar želim. Moja naloga je, podobno kot pri preiskavi, da se ne ukvarjam sam seboj, ampak da skušam pomagati v tej situaciji ko je Kornelija Ernst navajala vse tisto, kar se ni zgodilo, smo videli, da smo v zelo zapleteni situaciji. Jan Albrecht je povedal, katere resolucije se niso uresničile. Vsekakor potrebujemo nek follow-up, delovni dokument je samo nek začetek, želim odziv celotnega parlamenta. To se tudi pričakuje. Ljudje nas gledajo. Konferenca o informacijski tehnologiji je že pritegnila ogromno interesa. Če vam dam samo en primer. Kot je Jan Albrecht dejal, ne samo, da je naša informacijska varnost slaba, tudi politiki si želijo izvedeti več o inkripciji, o oblaku in podobno. To je samo en primer, ne glede na vse ostalo, kar so poslanci omenili. Marca bomo imeli delegacijo v Washingtonu, kjer bomo postavili vsa ta vprašanja, potem pa bomo imeli resolucijo, mislim, da maja, ki naj bi združila vse politične skupine za to, bomo zelo tesno delali s vsemi poročevalci v senci. To mora biti sporočilo celotnega parlamenta. Upam, da se bo to zgodilo maja, ampak videli bomo. Ko pravim maja, je to samo moja ocena. Eh, odvisno je od poročevalcev v senci, s katerimi bom zelo tesno sodeloval. Želim si namreč vsebine in zato moramo delati skupaj za poročevalci v senci. Ampak ob koncu zaključimo optimistično. Kolegi, ki so prišli Hvala tudi tolmačem, ki so ostali. Torej, kolegi, ki so prišli, so tisti, ki so najbolj trdo delali. Sofija dejala, kaj bomo naredili. Zdaj potrebujemo ta postopen pristop. Šli bomo v Washington, vedeti morajo, da imamo delovni dokument, da nameravamo nadaljevati, vedeti morajo, da imamo sistematičen pristop, da poročevalci v senci delajo na resoluciji. Dovolite mi, da zaključim. Tako da potrebujemo nek vsebinski pristop. Moja naloga je, da poskrbimo, da bomo imeli to vsebino. Kajti zelo k malu odhajamo v Washington in sam sem želel, da začnemo ta pristop. Današnja razprava je bila pomembna, ker je bila vsebinska. Kolegi so omenili vse tisto, česar se še nismo dotaknili, vključno z nedavnimi škandali, ampak tu so pomembna vprašanja, ki so nujna. Resolucija mora vključevati vse to, ampak to mora biti resolucija celotnega parlamenta. Sofi, je to koristno? Fancy. V interesu preglednosti ti dajem besedo, ampak samo par sekund. Dvoje. Dva stavka. Prvič, če vlade izven EU udrejo v naš sistem in kršijo naše pravice, potem ne gremo na obisk in rečemo, če bi nas prijeli. Pokličemo jih na zagovor v parlament. In to še toliko bolj velja za države znotraj EU. Nočem čakati do maja. Predlagam, odboru, da pošljemo vabilo GCHQ in jih prosimo, da pridajo pred odbor Libe in razložijo, kako je lahko to, kar počnejo, zakonito. Ne maja zdaj. Obljubljam, da se bom pogovoril s poročevalci v senci. O tem, kaj ti imel bom sestanek s poročevalci v senci in takoj bom to predlagal in videli bomo, kakšen bo odgovor. Ampak prosim, da mi omogočiš ta proces. Razumem, kaj praviš, šli bomo v Washington, prosili bomo, da se opravi neka preiskava, ampak prosim, da mi dovoliš, da se najprej o tem pogovorim s poročevalci v senci, ker proces mora biti demokratičen, ampak slišim, kaj govoriš. Ampak prosim, da lahko to prošnjo dam poročevalcem v senci. Hvala lepa, da ste ostali, hvala lepa za to razpravo.